Ladies and gentlemen, good morning. Gospe in gospodje, dobro jutro, lepo prosim, sedite, da bomo lahko začeli. Upam, da ste se dobro naspali, spočili in da ste razmislili o vseh izkušnjah in o vseh lekcijah, ki smo se jih naučili včeraj. Preden začnemo, naj vam povem, da je prenos preko spleta spet na voljo in na voljo bo še kar nekaj časa po konferenci, tako da če želijo študenti spremljati konferenco, lahko tudi kasneje. Pred dvorano vam je na voljo nekaj brošur o dejavnostih generalnega direktorata za tolmačenje, vključno z različicami v turščini in ruščini. Našli smo tudi fotoaparat, Izabela ga ima, če se obrnete nazaj. Če ga kdo pogreša, oglasite se pri Izabeli. Dokončni seznam udeležencev te konference bo na voljo na spletu. Predlagam pa, da se takoj lotimo dela. Včeraj smo slišali, da se tolmačenja dejansko mogoče naučiti, da je za to potrebne veliko vaje, ampak danes bomo videli, kaj to dejansko spremeni v možganih tolmačev. Govorice poznamo, da tolmači naj ne bi trpeli za Alzheimerjevo boleznjo, to nas zelo zanima in zaenkrat še nihče tega ni mogo natančno preučiti, ampak naslednji govornik je stril prav to, Naslednji govornik je dober prijatelj generalnega direktorata za tolmačenje. Kličemo ga Brain Man. To mu je čisto všeč. Študiral je v Londonu. Sedaj je raziskovalec v zvezi z um, mapiranjem možganov in raziskuje posledice simultanega in konsekutivnega tolmačenja na možganih. Pozdravljeni gospod dr. Alexis Georges Hervé Adelman. Eh. Najlepša hvala, veseli me, da lahko danes predstavim svoje raziskave. Spregovoril bomo o raziskavah, ki jih izvajamo v Ženevi na oddelku za tolmačenje in prevajanje sodelujemo z medicinsko šolo. Tolmačenje vsi zelo dobro poznate. Bistveno vprašanje je, kako se uporabljajo možgani. Ta sposobnost je sposobnost, ki jo lahko pridobimo zgolj z vajami. In to je odličen model za to, da ugotovimo, kaj se dogaja v možganjih, ne zgolj z vidika kognitivnega nadzora. Ugotovimo lahko, do kakšnih sprememb pride v tolmaškem usposabljanju. Analiziramo torej plastičnost možgan. Najprej bi rad predstavil možgane. Na zaslonu vidite projekcijo lobanje in možganov. Modro je obarvan zatilni režen možgan, ki skrbi za vid. Na to malce bolj zgore, rumeno temenski režen, ki skrbi za integracijo vseh senzoričnih informacij. Ta del možgan torej skrbi za obravnavo vseh podatkov, ki jih dobivamo s pomočjo različnih uh, čutov, uh, eh, informacije, ki jih slišimo, vidimo in tako dalje. Zeleno obarvan je senčni režen ki je za nas še posebej zanimiv, ker skrbi za sluh, obenem pa tudi za čustva in za spomin, še posebej dolgoročni spomin. Rdeče obarvan pa je čelni režen, ki je najbolj sodoben, tako rekoč. Skrbi za izvršne funkcije. To so napredne kognitivne funkcije naprimer izbira uh, giba, kako se prilagajamo na dinamično okolje okoli nas. Skrbi tudi za gibanje. Mi se osredotočamo na senčni in čelni režen, ki sta še posebej zanimiva pri tolmačenju. Na hitro sem omenil izvršne funkcije pri tolmačenju jih lahko razdelimo takole. Imamo tako imenovani switching, menjavanje, menjavanje med izvornim jezikom in ciljnim jezikom. Na to nadzor nad tokom informacij. In to pomeni tudi, da mora tolmač paziti na napake, spremljati informacije, more, eh, mora napake svoje lastne produkcije govora. Na to pa mora razreševati konflikte, težave. Tolmač je večjezična oseba in ponavadi, če smo večjezični, uporabljamo zgolj en jezik naenkrat. Ponavadi zato, ker se pogovarjamo z nekom v tem jeziku. Možgani torej želijo, da uporabljamo en jezik, ker so na to navajeni. V tem primeru, v primeru tolmačenja, pa uporabljamo dva jezika. Zato mora tolmač paziti, da ne začne ponavljati tega, kar uh, sliši v izvornem jeziku, ampak mora vse, vse skupaj uh, pretolmačiti v ciljni jezik. Zadnji element pa je delovni spomin. Tolmač mora dovolj dolgo uh, ohraniti informacije v glavi, da jih lahko razume in na to prenese v ciljni jezik. Vsi ti procesi so izjemno eh, zanimivi. So tudi globalne narave, ne veljajo zgolj za tolmače, tolmačene. Raziskovali smo tudi dvojezične osebe, ki eh, imajo več sposobnosti kot zgolj enojezične osebe in primerjali smo tolmače in dvojezične osebe. Delovni spomin se je pri tolmačih izboljšal tekom usposabljanja. To seveda ni nič presenetljivega, tolmač namreč pogosto uporablja svoj spomin. Raziskave so pokazale, da imajo izkušeni simultani tolmači veliko zmožnost pomnenja in eh, spomina. Večjo kot pa dvojezične osebe. In to ne velja zgolj za številke in besede, ampak tudi za tisto sekundarno kognitivno nalogo, ki jo mora opravljati. Ne gre zgolj za zmožnost eh, spomina, ampak tudi za zmožnost analize in obravnave teh podatkov. tolmač mora opraviti tudi, eh, tudi z motnjami v okolju. Paziti mora, da ga nič ne zmoti. Pri tem smo uporabili tako imenovano antisakadno eh, nalogo. Gre za takšno nalogo. Gledamo v zaslon, kjer imamo križec na to se naenkrat pojavi neka motnja na levi strani in na to stimulus na drugi strani, ki je hitro pokrit. Če so naše oči zatavale na levo, potem ponavadi ne vidimo pravega podatka na desni, ki je hitro zakrit. V tem primeru je treba ugotoviti, v katero smer kaže eh, puščica. Tolmači se bolje odrežejo pri takšnih nalogah. Ne gre zgolj za to. Še druge prednosti eh, obstajajo, ki jih morda ne pričakujemo. Ta naloga je namenjena testiranju kognitivne prožnosti. imenuje se Wisconsin Card Sorting Test. Vsako karto lahko torej razvrstimo v nek seznam glede na eh, število likov, glede na barve ali pa glede na obliko eh, likov na karti. pri tej nalogi seveda zadeve niso tako preproste, saj ne vemo, kakšna so pravila. Obstaja implicitno pravilo, ki ga moramo najti in potem razvrstiti te karte eh, ustrezno in skladno s tem pravilom. Pravila se tekom naloge spreminjajo, kar pomeni, da moramo biti prožni in najti novo pravilo. tolmači so uspešnejši kot tisti, ki nimajo izkušenj s tolmačenjem. To pomeni, da je njihova zmožnost obravnave podatkov in prilagajanja na nove razmere večja. Prihaja do kognitivnih sprememb. Možgani se morajo prilagoditi na tolmačenje kot takšno. Mi želimo te kognitivne spremembe povezati z možganji, ugotoviti, kaj točno se dogaja na področju kognicije. Naša študija uporablja slikanje možgan. Slikali smo seveda živo osebo in to na neinvaziven način način. Pri tem smo si lahko pogledali samo morfologijo možgan. Na levi vidite možgane, na desni pa obe polobli, razdeljeni. Takšna je aktivnost možgan pri senčenju, pri simultanem ponavljanju. Ne gre za tolmačenje, gre zgolj za ponavljanje besed, ki jih sodelujoči v tej vaji slišijo. Takole je videti prerez teh možganov. Tukaj vidimo eh, dejavnosti sluha, razumevanja in pa tiste, ki skrbijo za simultano delovanje. Vidimo tudi eh, motorične funkcije v brokovem področju, ki skrbi za artikulacijo. Tukaj na levi polobli imamo vednikevo področje, ki je prav tako pomembno pri produkciji govora. Obenem pa skrbi za razumevanje. To področje skrbi za pomen tega, kar slišimo. Tukaj vidimo suplementarni motorični korteks, ki skrbi za izvrševanje in za motorično načrtovanje. Obene pa skrbi tudi za nadzor nad napakami. In eh, to področje je zelo aktivno. Sedaj pa si bomo pogledali, kaj se dogaja v možganjih pri simultanem tolmačenju. Rdeče označena so področja, ki so povezana s simultanim tolmačenjem. Vse, kar je obarvano modro in zeleno, kar je pomembno za simultano tolmačenje, velja tudi za prejšnjo nalogo osenčenja. Gre za razumevanje sporočila in za nadzor nad jezikom kot takšnim. Aktivira pa se tudi motorično področje, ki skrbi za načrtovanje, kot sem dejal na to brokovo področje, ki skrbi za semantično razumevanje. Sedaj vidimo predsuplementarno področje, ki je prav tako zelo pomembno pri izbiri dejanj, ko moramo naprimer izbrati med dvema možnostima. V sredini možgan je rdeče obarvan obarvano tako imenovano repato jedro, ki je zgodovinsko gledano zelo staro in ne skrbi za jezikovne naloge. Omogoča nam tekoče gibanje. Skrbi tudi za spremembe pri gibanju. upam, da vidite tisto malo točko v malih možganih, spodaj desno. Mali možgani skrbijo za dekodiranje gibanja. Veliko govorimo o gibanju. Pri tolmačenju so pogosto aktivirana področja, ki niso nujno jezikovna, ki so motorična. Kognitivna in motorična področja se torej pri tolmačenju teh nalogah povezujejo. Govoril sem o repatem jedru, ki ima pomembno uh, eh, ulogo pri usposabljanju, pri uh, učenju, motivaciji, izbiri in inhibiciji. Izbira sama ni toliko kognitivne narave, ampak je drugačna. Zanimalo nas je, kako se možgani soočijo s simultanostjo. Zanimalo nas je, če obstaja področje, ki skrbi za to simultano delovanje. Pri slikanju možgan smo ugotovili, da sta aktivirana dva dela možgan, zelo blizu repatega jedra, to je putamen, ki je prav tako povezan eh, s tem repatim jedrom skrbi za izvajanje kompleksnih dejanj in pa splošnih dejanj. Vsi, na primer, poznamo Parkinsonovo eh, bolezen. Simptomi, ki se pojavijo s to boleznjo, so povezani s poškodbo tega dela možgan. Gre za nejezikovna področja možgan, ki imajo splošne naloge motoričnega tipa. Poskuša, poskušali smo ugotoviti tudi, kaj se dolgi, eh, dogaja pri tolmaškem usposabljanju pri študentih, ki smo jih eh, analizirali. Želeli smo ugotoviti, kaj se zgodi po usposabljanju, po določenem obdobju usposabljanja. Ta preres kaže, da je v določeni točki prišlo do eh, spremembe in sicer v tem prepatem jedru. Ne bom ponovno ponavljal, kaj jedro počne, ampak pojasnil bom, kako mi tolmačimo, tolmačimo to spremembo. Do spremembe je prišlo, ker se je aktivnost tega jedra zmanjšala, zato ker je študent začel avtomatizirati sam proces tolmačenja. Ko neka naloga postane avtomatična, ko porabimo manj sposobnosti za to, da jo upravljamo, naloge prevzamejo reflekse, e, refleksi, kar pomeni, da ima tolmač na to več e, zmožnosti, ki jih lahko uporabi za druge naloge. Dodali smo v naš model torej tudi uspešnost, znanje. Podobno so ugotovili tudi v primeru eh, glasbenikov, šahistov, športnikov in eh, golfistov. V vseh teh primerjih je repato jedro upleteno v razvoj določenega znanja. Gre torej za generično področje, ki skrbi za usvajanje nekega znanja. Želeli smo ugotoviti tudi, če prihaja do morfoloških sprememb. Tukaj vidimo volumetričen pregled dejavnosti možganov vseh tistih področjih, ki sodelujejo pri tolmačenju. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker so te zapletene, ampak pokazal bi vam rad tole. Spet repato jedro, ki se uh, uporablja manj kot na začetku tolmačenja. Tolmačenje je torej odvisno od nevronskih eh, mrež, ki se uporabljajo pri kognitivnem nadzoru, in eh, znanje, boljše tolmačenje, poveča tudi učinkovitost uporabe teh mrež in sistemov. Naše raziskave želimo nadaljevati s pomočjo izkušenejših tolmačev. Želimo ugotoviti tudi, kako strokovno znanje vpliva na kognitivne zmožnosti spregovoril sem že o povezavah med tolmačenjem in drugimi nalogami. Želimo ugotoviti, kakšne, kakšne so povezave med različnimi dejavnostmi. In pa še vprašanje strukturne povezanosti. Gre za povezanost v eh, možganih. To je ta čudovita podoba. zanimale so nas eh, bele celice, ki povezujejo različne dele možgan. Vse to omogoča dobro delovanje tega sistema. S to metodo lahko izoliramo določene povezave, določene svežnje nevrono. Tukaj imamo dva svežnja, ki se nahajata v različnih delih možgan. Gre za arkoatni svežen, ki povezuje tisti del, ki skrbi za produkcijo govora in tisti del, ki skrbi za razumevanje govora. S tem je povezan tudi delovni spomin, kar pomeni, da eh, lahko z našo raziskavo izpostavimo ta del in se nanj osredotočimo. Toliko o naši raziskavi. Hvala za pozornost. Hvala tudi eh, Švicarskemu nacionalnemu skladu, ki je financiral te raziskave. Hvala tudi profesorici eh, Mozer in profesorici Golestani. Hvala lepa. Ostanite prosim na govorniškem odru, zato ker bomo imeli krok vprašanj in odgovorov po naslednjih dveh govornikih. Gospod R.V. Adelman, povedali ste, da je nekaj povezal med glasbeniki in tolmači v možganih. Tisti, ki ste že budni, predlagam, da glasujemo. Filip je tukaj. Najprej bomo poskusno glasovali, roko ustavite v napravo, gre za zaupno glasovanje, plus za da, minus za ne. Najprej bomo sistem samo preizkusili. Torej, kdo želi brezplačno kosilo? Ste vsi glasovali? Skoraj. Še malo, še malo konec glasovanja. Kakšni so rezultati, Filip? Niti polovica še vas ni glasovala. Torej, glasujte da ali ne. It's an explain. You should not be pushing on the labels, but the buttons, they are hidden. Ne pritiskajte na oznake, ampak na gumbe. Gumbi so v napravi, pritisniti morate proti sebi. Konec glasovanja, rezultati so sledeči. Torej, da. Skoraj vsi ste glasovali, 142 vas je bilo. Ampak sedaj pa tisto pravo vprašanje. In sicer, kdo od vas zna peti ali igrati glasbeni instrument? Ni treba, da ste profesionalci, zanima me le, kdo lahko poje ali igra instrument zelen za da, rdeč za ne. So I see already hands going up in the booth, down here and up there. Roke se dvigajo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Osem in osemdeset, to je precej dober rezultat. dirigenti. Ne, nikogar. Prav, imamo pa precej veliko glasbenikov in o tem bosta govorila naslednja dva raziskovalca. In sicer najprej doktorica Magdalena Olivera, diplomirala je na področju tolmačenja in prevajanja na univerzi v Komejusu potem pa je magisterij opravljala v Ženevi, doktorat pa je zaključila pred kratkim, gre pa za glasbeno uspešnost in tolmačenje na ravni multitaskinga. Predstavitev bo dala tudi doktorica Natalie Loazo, ki je trenutno na univerzi v Ženevi. Magisterij je delala iz angliščine in srednjeveških študij, prav tako pa se posvetuje oziroma posveča multitaskingu pri dirigentih in tolmačih. Izvolite. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup. Lepo zdrav sem. Najlepša hvala za to obsežno eh, predstavitev. Danes zjutraj smo se želeli osredotočiti, osredotočiti na to, kako deluje več opravilnost. Ne bomo vam eh, predstavili eh, filma in obenem igrali eh, glasbe oziroma kaj podobnega. Ne, nadenete si lahko slušalke in poslušate večjo pravilnost tolmačev v kabini. Upam, da lahko kdo najde francosko ustreznico za multitasking, za večjo pravilnost. Sama bom uporabljala kar angliško besedo, ker eh, francoske različice še nisem našla. Pred kratkim sem našla nek zanimiv citat na temo več o pravilnosti, ki pravi takole. Če želite govoriti eh, z Bogom, najdite miren kraj in eh, se tam se lahko pogovorite z njim. Če želite Boga videti, potem lahko pošljete SMS medtem, ko vozite avto. Ponavadi v začetku nismo tako dobro pripravljeni na večjo pravilnost. Danes bomo obravnavali točno to, kaj se dogaja, ko poskušamo početi dve stvari hkrati. Naprimer, primerjava med eh, glasbeniki in tolmači, o katerih bo govorila eh, kolegica, in na to bomo ugotovili tudi, če lahko izboljšamo večjo pravilnost, če lahko izboljšamo eh, večjo pravilnost na isti način, kot izboljšamo znanje tolmačenja ali pa postanemo boljši glasbenik imamo več pristopov. V časopisih pogosto beremo o medijski več o pravilnosti. To so naprimer ljudje, ki eh, delajo medtem, ko poslušajo glasbo, pošiljajo uh, sporočila prijateljem in tako dalje. To je uh, medijska več o pravilnost. Na to imamo uh, tajnice in tajnike v pisarnah, ki obenem pišejo elektronsko pošto, na to zazvoni telefon, nekdo jih nekaj vpraša in tako dalje. Prehajajo med različnimi nalogami, večinoma eh, paralelno, sočasno. Na to imamo še primer letalskih eh, kontrolorjev. Ti odlično opravljajo svoje delo, tako da brez skrbi. večjezičnost, eh, večopravilnost ni tako težka naloga. Vse skupaj pa seveda, eh, je seveda odvisno od posameznih nalog, ki jih združujete. Ponavadi pa velja, da istočasno stvari upravljamo slabše in počasneje. Če ob enem predstavljam neko predstavitev in pišem SMS, se lahko zgodi, da bom govorila počasneje, da bom izgubila rdečo nit in da bo moj SMS poln napak. Govorila bomo več o pravilnosti na podlagi kompleksne naloge, ki poteka skoraj da sočasno. Eden od bistvenih vidikov, ko opravljamo več nalog krati, je naslednji in o tem smo govorili že eh, prej in prej. To smo videli tudi v primeru strojnega eh, tolmačenja včeraj in to je kognitivni napor. Nekatere naloge so bolj avtomatične, zato ker za njih skrbi primitivni del možganov, naprimer eh, dihanje ali pa hranjenje. Druge naloge zahtevajo več energije in več napora. Če poslušate naprimer materni jezik in če poslušate tuj jezik, je napor različen. Če pa združite to nalogo z neko drugo nalogo, ni enako avtomatična. Če, eh, naprimer, če ste pri kosilu in poslušate materni jezik nekje eh, za drugo mizo, ponavadi razumete, kaj se dogaja. Če je to tuji jezik, se bo treba predvsej bolj osredotočiti na to, kar slišite, da boste razumeli, kaj se dogaja. No, potem boste rekli, da je verjetno predvsej lažje tolmačiti eh, iz maternega jezika, kot pa iz jezika B. No, to je tista večna razprava. V maternem jeziku seveda govorimo zelo avtomatično, to smo navajeni. Eh, v tujem jeziku pa je teže govoriti. Dvojezične osebe pa imajo seveda določeno prednost, to je res. Za vse ostale naloge, ki niso avtomatične, ki niso avtomatizirane, pa morajo uh, pri tem pomagati različni deli možganov in spomina, ki pa seveda nimajo neomejenih zmožnosti. Prvič, težko je prehajati iz ene naloge na drugo in drugič, to zahteva določen napor. Imamo naprimer eh, najprej percepcijo informacij, vidnih, slušnih, kakorkoli že. In pri tem igra določeno vlogo tudi stres, ki je spet nova naloga. Najprej se moramo osredotočiti, katere informacije bomo obdelali, analizirali, kako bomo reagirali, katere informacije bomo analizirali najprej in na to moramo menjati naloge. Ta switching, o katerem smo nekaj že slišali danes. In tukaj je veliko omejitev. Dejstvo je, da naprimer pri čarovnikih ne moremo eh, biti pozorni na vse. In to je bistvo čarovnije. Tako eh, čarovniki in čarodeji odvračajo našo pozornost od tistega, kar dejansko počnejo. Ta pritisk je lahko zelo raznolik naprimer, če počnemo veliko stvari hkrati, ko igramo računalniške igre, lahko pa se osredotočimo, ko se osredotočamo na točno določeno eh, nalogo, ampak to je ponavadi ena sama naloga. Najpogostejša hipoteza je naslednja. Ko se ukvarjamo z večjo pravilnostjo, hitro prehajamo iz ene naloge na drugo nalogo. Nemogoče je dve nalogi opravljati popolnoma istočasno, ponavadi hitro prehajamo iz ene na drugo. Ne vemo pa, če je eh, takšna sočasnost mogoča z avtomatiziranimi eh, nalogami. Verjetno že. Imamo hipotezo oskega grla zaradi omejenih zmožnosti. Vse skupaj se dogaja v eh, prefrontalnem korteksu. centralni mehanizem, ki skrbi za vse informacije, ki jih dobimo, obdela te podatke. Če imamo naloge, ki zahtevajo različne resurse, naprimer koordinacijo, razumevanje in tako dalje, potem se vse skupaj zgodi v tem centru. Treba je obdelati podatke, najprej seveda jih sprejeti, obdelati in se na to odločiti. Zanimivo je, da če naredimo kratki stik pri tem centru, tekom opravljanja več nalog, ne pride do blokade. Ne, povečamo učinkovitost, kar je izjemno zanimivo. Kar pomeni, da ta center, ta tunel ni edini, ki eh, skrbi za večjo pravilnost. Drugi komentar je naslednji. Če se osredotočimo na dva cilja naenkrat, bodo možgani šli v dve različni smeri. Ena polobla za eno nalogo, druga polobla za drugo eh, nalogo. Ampak to pomeni, da ne bomo tako učinkovito uporabljali naših eh, resursov. Študije kažejo, da se stopnje napake večajo eh, s količnikom 3. To pomeni, da brez dvoma nismo učinkoviti pri takšnih primerjih. Verjetno bi bilo lažje en skupek nalog obravnavati naenkrat. Če tolmačem, pravite naprimer, paziti bo treba, da najprej dobro razumete, na to pa bo treba tudi dobro govoriti. Ne bodo vedeli, na kaj se osredotočiti. Če človeku rečete, da se je treba osredotočiti na to, da dobro podate sporočilo, bodo ljudje lažje delali, ponavadi. To pa seveda ni čisto res. Nekateri ljudje naj bi imeli eh, precej boljše zmožnosti, več opravilnosti. In številne študije kažejo, da je teh ljudi približno 2,5 odstotka. Ti ljudje so zelo dobri pri opravljanju eh, več nalog hkrati v tem oskem eh, grlu, v tem tunelu so njihovi možgani manj aktivni in eh, nič jih ne zmoti. Nas zanima, če se tega lahko priučimo, če se lahko priučimo več o pravilnosti. Zanimalo nas je, če so naloge primerljive, če lahko opravljamo več nalog hkrati. Tolmači imajo neko kognitivno prednost, to je res. Ali je ta prednost uporabna tudi za druge naloge? Zanimalo je, nas je tudi, kakšne so različne spremenljivke, različni dejavniki, ki vplivajo na večjo pravilnost. In o tem bo govorila kolegica Olivera ki bo spregovorila o več opravilnosti pri tolmačih in glasbenikih. Um, Hvala lepa, govorila bom o angliščini. Naj vam predstavim rezultate svoje doktorske dizertacije, ki sem jo pred kratkim tudi uspešno branila. Poskusila sem preučiti različne podobnosti med glasbo in tolmačenjem, predvsem kar zadeva izvajanje glasbe in tolmačenje. Zakaj ti dve dejavnosti? Študirala sem na konservatoriju, včasih sem bila pianistka in spremljala sem druge glasbenike, naprimer klarinet ali saksofon. Ko sem prvič prišla v kabino, sem imela občutek, da se v moji glavi dogaja nekaj podobnega. Morda tisti nukleus, ne vem. Ampak eh, odločila sem se zadevo nekoliko raziskati in ugotovila sem, da mora človek pri glasbeni spremljavi poslušati druge, v realnem času obdelovati informacije in seveda tudi proizvajati glasbo. Tolmači morajo pri simultanem tolmačenju poslušati govornika, podatke in informacije obdelovati in sporočilo prenesti v ciljni jezik. Vse sem želela sistematično primerjati in zato sem pripravila tri scenarije primerjave. Mislim, da smo včeraj govorili o učenju glasbe in o tem, da vedno znova ponavljaš eno in isto skladbo. Da, to je res. Glasbeniki vedno znova ponavljajo ene in iste skladbe. Zato sem se odločila, da se ne bom posvetila naučeni glasbi, ampak glasbi, ki jo človek vidi prvič in jo bere, ali pa improvizirani glasbi. Najprej sem eh, primerjala tolmačenje na prvi pogled in igranje glasbe na prvi pogled. Veliko je puščic tukaj, ampak vsega ni treba razumeti. Vidite lahko zaslon ali, ali note. Prvič vidite oba vira podatkov in potem morate to glasbo zaigrati ali pa pač prevesti besedilo pri prevajanju na prvi pogled obstaja še seveda dodatni korak, da je treba sporočilo prenesti iz izvirnega v ciljni jezik. V glasbi se to nojno ne zgodi, razen če spreminjate tonaliteto. To se lahko zgodi, ampak nujno ni. Drugi scenarij primerjanja je spremljanje, glasbena spremljava z prvič videnimi notami in simultano tolmačenje z besedilom. Ta inputa nista vedno enako vredna in uh, zato morajo tolmači vedno primerjati dano besedilo z govorjeno besedo, glasbeniki pa morajo seveda spremljati uh, glasbo okrog sebe. Slišati morajo, kaj se dogaja. Če sem pianistka, lahko flauta kadarkoli note zaigra drugače in sama moram seveda to spremljati in se temu tudi prilagoditi. Na levi strani lahko vidite oranžno polje. To je zelo pomembna razlika, kajti. Te kaže, da pri glasbeni spremljavi obstaja pomemben dejavnik, namreč zvok, ki ga proizvedeš ti, je treba prilagoditi zvokom vseh ostalih, zato da bo zvok harmoničen in usklajen. Tega v tolmačenju ni, kaj ti ni nujno, da svoj glas prilagodiš glasu govornika pri glasbi, ko z neko, nekom igraš, se ta pozornost imenuje integralna pozornost. Vse je treba povezati, vse različne zvoke. Pozornost pri tolmačenju pa je neke vrste derivativna pozornost, zato ker je treba tolmačenje nekako izvleči iz izvirnega sporočila. To je torej razlika. In še tretji scenarij primerjanja je improvizacija. Gre za improvizirano glasbeno spremljavo in primerjava tega z improviziranim simultanim tolmačenjem. Tudi tukaj gre za obdelavo in za končni rezultat. Ampak na levi strani lahko vidite tisto rdeče polje. V teh scenarijih tako flauta kot eh, pianist ustvarjata nov material. Tolmači nimajo te naloge. Dobro, po vseh teh teoretičnih podobnostih sem si želela zastaviti naslednje vprašanje. Ali so glasbeniki boljši pri nekaterih nalogah več pravilnosti, morda preizkusih več pravilnosti. In zato sem uporabila preizkus, ki sta ga oblikovali kolegice Hengel in Loazo. Različne skupine udeležencev so morale početi več stvari hkrati. Na glas so morali brati besedilo. Nekoč sta na kitajskem živela dva dečka in tako naprej. Ob enem pa so poslušali visoke in nizke zvoke. Prešteti so morali, koliko visokih zvokov in koliko nizkih zvokov so slišali, obenem pa so morali tudi razumeti pomen besedila. Ko so nehali brati besedilo, so morali prebrati in odgovoriti na pet vprašanj v zvezi z vsebino besedila. videla sem nekaj jezikovnih spremenljivk, šlo je za uspešnost v tujem jeziku in tudi izpostavljenost jeziku. Preučevala pa sem tudi glasbene spremenljivke, to so tiste, ki sem jih sama tudi upoštevala. Izkušnje pri branju not, pri improvizaciji in tako naprej. Sedaj lahko vidite nekaj rezultatov. Najprej sem želela razdeliti udeležence v tri skupine. V splošnem lahko vidimo, da so glasbeniki boljši od tolmačev in tolmači so boljši od kontrolne skupine. Ampak, kako lahko vidite na tem zaslonu, kontrolna skupina ni bila homogena, kajti rdeč stebr kaže člane kontrolne skupine z glasbenim ozadjem. In kako lahko vidite, so razlike zelo velike. Tisti, ki imajo glasbeno ozadje, so imeli mnogo boljše rezultate. Enako velja za tolmačenje in tudi enako velja za skupino glasbenikov. Rdeč stolpec kaže tiste, ki imajo dobro znanje glasbene in ti so dosegli boljše rezultate te razlike med skupinami statistično niso pomembne. Razlike med skupino z modrimi stolpci. Ampak vidite lahko, da ima glasbena izobrazba neke vrste učinek. Sama sem poskušala celoten vzorec, preučiti drugače. Nisem jih več delila v tri kategorije, vzela sem vseh 53 udeležencev in iskala sem korelacije. In ugotovila sem, da obstaja nekaj zelo koreliranih spremenljivk. Vse glasbene spremenljivke so bile povezane z rezultati, ki so jih udeleženci dosegli. In najbolj povezane spremenljivke sta, so bile branje in igranje glasbe. Rezultate lahko vidite v regresivnem modelu in vidite lahko, da leta izkušenj pomagajo. Če je izkušenj več, se tudi rezultati višajo. To je zanimivo. Na to sem izvedla še drugi preizkus, pilotni preizkus. Učiti sem želela, ali lahko ljudje z glasbeno izobrazbo, z glasbenim ozadjem, opravijo bolje pri preizkusu tolmačenja, zato ker imajo več sposobnosti, več opravilnosti. Predstavila sem jim kratek govor. Govor je bil samo govorjen, besedilo ni bilo na voljo. Vsi udeleženci so morali govor tolmačiti, izkušen prej še niso imeli. Nekateri od eh, teh ljudi so imeli več glasbenega ozadja kot drugi, nihče pa ni bil profesionalec. Preiskovala sem enake spremenljivke in tudi tukaj so bili rezultati zelo zanimivi. Videla sem povezavo med izvirnim jezikom, torej med ravnjo znanja izvirnega jezika in končnim rezultatom. Tisti, ki so bili na tretji ravni, so dosegli približno 2,5, raven 4 je dosegla 3,2, raven 5 pa 3,5. Tisti, ki so bili manj kot raven 3, niso mogli sodelovati. Če sklenem torej kar zadeva preizkus več pravilnosti. Tisti, ki so imeli glasbeno ozadje, so dosegali boljše rezultate in ker to ni bila nujno preizkušnja glasbenih sposobnosti, bi lahko morda domnevali, da so glasbeniki prenesli svoje spretnosti, zato da so lahko uspešno upravljali tudi drugačne vrste nalog. Vprašanje je seveda odprto, kdaj so ti ljudje pridobili sposobnosti več opravilnosti. Če so jih pridobili tekom študija, potem je pač seveda mogoče več opravilnosti se naučiti. O tej razpravi smo govorili že včeraj, nekateri so bili morda bolj talentirani. V svoji doktorski disertaciji se s tem nisem ukvarjala. Zanimivo pa je, da smo videli tudi nekatere druge rezultate, namreč odeleženci z višjim jezikovnim znanjem so dosegli boljše rezultate, čeprav to ni bilo statistično pomembno. In ženske so običajno bile boljše, čeprav tudi to ni bilo statistično pomembno, kar zadeva pilotni preizkus simultanega tolmačenja. Edina korelacija je bila naslednja. Tisti, ki so bolje poznali prvi tuj jezik, so bili uspešnejši kot drugi glasbeniki niso bili nič boljši od ne glasbenikov in v zvezi s tem je mogoče postaviti več hipotez. Morda so nekatere spretnosti odvisne od posameznega področja dejavnosti ali pa. In s tem mislim, da bi se lahko še ukvarjali, kaj ti. Pri tej študiji sem eh, uporabila študente iz konzervatorija, morda bi lahko uh, rekli, da razlike niso bile tako velike med tistimi z glasbenimi izkušnjami in tistimi brez glasbenih izkušenj. In opazili smo tudi nekaj drugih tendenc, naprimer glasbene spremljivke so bile pozitivne in tudi ženske so bile običajno uspešnejše, čeprav tudi tukaj v obeh primerih ni prišlo do statistično pomembnih razlik. Hvala lepa. Je reprends, je reprends le témoin de trois minutes. Alors... Sedaj pa bom spet prevzela vajeti jaz. Ko analiziramo večjo pravilnost, nas zanima, če je mogoče prenesti neke kompetence. Ko se naučimo igrati eh, violino ali pa ko se naučimo tolmačiti, nas zanima, če lahko tudi pošiljamo SMS-e in tako dalje. Kakšen je rezultat? usposabljanje nam omogoči, da laže izvajamo eh, več nalog hkrati, za katere smo se usposobili. Bolje jih upravljamo sočasno in to velja tudi za tolmačenje. Za medijsko večjo pravilnost pa velja, da nekateri ljudje lažje združujejo več informacij hkrati, ni pa nujno, da eh, hkrati bolje opravljajo več nalog, zato ker jih marsikaj eh, zmoti. Naprimer, jaz vidim zaslon, eh, na katerem sem sama tukaj pred sabo in tako dalje. In to me lahko moti. Nasprotno pa velja za tiste, ki se ukvarjajo z meditacijo in drugimi praksami koncentracije. Osredotočajo se na eno stvar, ne na drugo stvar in to je dobro za kognitivne zmožnosti. Kaj se dogaja v možganih? Porabimo manj resursov, to je logično. To velja tudi za uh, več nalog, ki jih upravljamo hkrati. Te naloge, ki jih znamo upravljati, ki smo se jih priučili, preidejo na del možganov, ki je primitivnejši. Naprimer, eh, iskanje številke na eh, mobilniku, to je nekaj eh, avtomatiziranega, lahko kar pozabite, da ste v bistvu na telefonu ob tem času. kaj se zgodi, če od glasbenika, ki igra v neki dvorani, zahtevate, da eh, računa neke matematične enačbe. No, glasbo bo še vedno igral dobro. Zanimivo pa je naslednje. Ne bo naredil istih pauz, v katerih bo eh, zadihal, naprimer. In to se bo spremenilo, ko bomo dodali še eno nalogo, ko bomo dodali več stresa. In to odraža tudi uspešnost upravljanja neke naloge, ko dodamo stres. Namenska obdelava podatkov, ne zgolj avtomatizirana obdelava podatkov, je prav tako učinkovitejša. To je povezano tudi z okrepitvijo povezav, glede na to, da smo ponavljali določeno nalogo in se je priučili. Več opravilnost favorizira upravljanje na več ravneh. Obdelava eh, podatkov, ki jih dobimo, eh, analiza in tako naprej. Če imamo določen seznam številk in na to zamenjamo ta seznam seznamom baru, boste tudi to nalogo upravili bolje. In to je zanimivo. Če najdemo kognitivne naloge, kognitivne procese, ki protekajo, potekajo, potem lahko najdemo tudi načine, kako se takšnih kognitivnih procesov eh, priučiti. Ali je treba poučevati več o pravilnosti? Da, to moramo početi. Ali lahko to počnemo eh, tako da dejansko prenašamo neko znanje na človeka, no, najti moramo dobro ravnoteže med zavestnimi nalogami in avtomatiziranimi nalogami. Učinkovito moramo ravnati z resursi, ki jih imamo. Nekatere naloge bolje eh, potekajo avtomatizirano, kot pa če resnično pazimo na to, kar se dogaja. Pri tolmačenju se lahko zgodi, da včasih eh, tolmačenje eh, prevzame avtomatski pilot in potem čez pet minut tolmaču gotovi, da v bistvu ne ve, kaj je govoril, morda je govoril kakšno, kakšne bedarije, ampak naloga je avtomatizirana. Pri drugih nalogah pa je bolje posvetiti tej nalogi veliko pozornosti. Poskušali smo na različne načine kombinirati različne naloge ko imamo naprimer zelo zahtevno okolje zaradi govornika, zaradi konteksta, vsebine in tako dalje. Nimamo torej ene uh, enotne dejavnosti. Ko smo pogosto delali v nekem kontekstu, ne moremo takoj prijeti v nek drug kontekst. Tako za tolmače, kot tudi za glasbenike pa je velik izziv naučiti ljudi, prilagodljivosti. Zagotoviti, da bodo lahko neke naloge upravljali v različnih okoliščinah in to učinkovito. Tako končala sem in upam, da bomo na koncu koncev lahko vsi pošiljali SMS-e, medtem ko bomo vozili avto. Hvala lepa, Magda in Natalija. Lepo prosim, pridružite se nam na predsedniškem odru. Morda bi lahko univerze študente poskušale najti na, v glasbenih šolah. No, ampak eh, predstavili ste tudi tri primere zelo dobrih raziskav in eh, zelo sem zadovoljna, da je tudi siva eminenca raziskav z nami. Profesorica Barbara Moser-Mercer je inštruktorica v Ženevi, razvila je virtualni inštitut in pa tudi direktorica Inzona. Barbara, sedaj, ko ste prisluhnili tem trem primerom raziskav in če upoštevamo tudi včerajšnjo razpravo, da je treba veliko namenoma vaditi, če želiš postati strokovnjak, me zanima, kako bi lahko najbolje združili oba dva elementa. Hvala lepa, da ste me povabili, hvala, da ste povabili celotno ekipo. Mislim, da je bilo res odlično, da lahko predstavimo nekaj upogledov v tolmačenje. Naredila bi korak nazaj. Svoje uvodne izjave bom razdelila v dva dela. Prvič, povdariti želim, kako pomembno je razumeti kompleksnost te naloge. To smo poskušali predstaviti v prvi predstavitvi za tolmače in pri tolmačenju je treba oceniti, kaj še lahko storimo, česa so možgani še sposobni. Razumeti moramo prilagoditve možganov tolmačev, še posebej v tem visokotehnološkem okolju. Kako se lahko prilagodimo, koliko prilagodljivi so naši možgani. V zvezi s tem moramo oblikovati tudi neko osnovo za primerjave, tako da bomo lažje razumeli druge spretnosti, druge kompetence, kakšne so spremenljivke, ki jih lahko določimo in primerjamo po posameznih kategorijah. To je en eh, del raziskav, ki bi jih še morali opraviti v našem področju. Dobro bi bilo, če bi res razumeli osnove, ampak kakor je Anders povedal včeraj, in včeraj sem zvečer tudi govorila z njim, je razumevanje pridobivanja kompleksne spretnosti tema, ki zanima nas. Mi smo učitelji, mi smo tisti, ki pomagamo generacijam tolmačev, da sedijo v kabinah in zagotavljajo kar najboljšo storitev. Pridobivanje te zapletene spretnosti je ključnega pomena. Če bomo ta proces natančno analizirali, bomo lahko prišli zadevi do dna. Ne samo z behaviorističnega vidika, ampak tudi z drugih vidikov. Šele tako bomo lahko potegnili potrebne sklepe in razumeli bomo lahko pridobivanje drugih spretnosti. To je ključnega pomena na področju raziskav v tolmačenju. Sedaj smo, rekla bi, na neke vrste križišču. Desetletja smo se ozirali navznoter, preučevali smo sami sebe, svoje spretnosti in preiskovali smo, kako lahko raziskave pomagajo nam v praksi. Mislim pa, da je sedaj čas, da se vprašamo, kako lahko obranimo svoj položaj v svetu akademije. Čim prej moramo priti tako daleč. Na poti smo, ampak precej počasi. Mislim, da moramo razumeti to kompleksno spretnost in to bi lahko postalo zelo zanimivo tudi za druge discipline. Drugi raziskovalci se učijo od nas, kajti kompleksnost nalog je tako velika, da je druge ni moč najti. Znanosti začenjamo zagotavljati rezultate in uh, začenjamo odkrivati skupne spremenljivke in eh, na vsakem znanstvenem področju seveda govorijo o neki univerzalni teoriji, univerzalni teoriji vesolja in tako naprej. Ampak začenjamo odkrivati določene parametre, ki nam omogočajo, da različne spretnosti razumemo na enak način kot neke vrste uvod sem želela to povedati, zato da povežem vse prispevke, ki ste jim prisluhnili in da boste tudi vi lažje zastavljali vprašanja. Mislim, da je to ključnega pomena za učenje, poučevanje študentov. Tako bomo lahko razvili pedagoške pristope, ki so ukorenjeni v znanosti. Ne zato, da bo nekdo rekel, to je najboljši način in pika, ne, vedno se bomo lahko opirali na znanost mislim, da si seveda poskušamo utemeljiti svoje mesto v univerzah. Se upravičujem za dolg odgovor. Um, Hvala, Barbara, za ta obširen odgovor. Sedaj lahko vi zastavljate vprašanja trem mladim raziskovalcem in uh, profesorici Mozer Mercer. Prosim, osredotočite se na bistvo in postavite eno natančno vprašanje. Hvala. Bonjour, merci pour ces, ces... Dobar dan, hvala za te zelo zanimive predstavitve. Zanima me usposabljanje tolmačev znakovnega jezika. Imate kakšne podatke, kakšne tudije na to temo, saj je treba pri tem analizirati vidne in zvočne podatke. To je vprašanje za gospoda Adelmana. gre tudi za vizualni stik pri navadnem tolmačenju, zato imajo vse kabine okna. Zato je včasih težko uh, tolmačiti videokonference, naprimer, ker ni tega neposrednega stika. Glede več o pravilnosti pa se lahko stret poveča zaradi zapisovanja podatkov ali pa risanja po listih in kaj podobnega. Tolmači pri delu tudi gestikulirajo in zanima me, če imate kakšne podatke v zvezi s tem, kaj se dogaja in zakaj to poteka. Še posebej pa me, kot sem dejal, zanima tolmačenje znakovnega jezika passionnante. Hvala za to zanimivo vprašanje. No, mi nismo raziskovali znakovnega tolmačenja. Je pa bila pred desetimi leti približno pripravljena študija, ki je pokazala, da so znakovni tolmači, intermodalni tolmači, osebe, ki se malce drugače razvijajo kot navadni tolmači. Njihovi možgani se drugače razvijajo. uporabljajo eh, seveda roke, kar pomeni, da uporabijo manj resursov v tistih delih možganov, ki skrbijo za eh, slušno razumevanje in eh, slušni nadzor. Manj je konfliktov, manj je napora pri analizi podatkov in produkciji govora ni pa še bilo na tem področju opravljenih dovolj raziskav, da bi vam lahko pojasnil, kaj točno se dogaja. Je pa to povezano z gestikulacijo, ki ste jo eh, prav tako omenili. To je pomembno za dodajanje pomena k besedam. Z gestikulacijo segmentiramo govor in na nek način načrtujemo ubeseditve. Ne bom pa posegal preveč v eh, področje eh, mojih kolegic na desni. Eh, Glede študij, mislim, da so bile upravljene eh, študije različne gestikulacije in risanja v kabinah in podobno. zdi se, da je to povezano z avtomatizirano dejavnostjo, ki pomaga pri tolmačenju. Imamo tudi tolmače, ki morajo zapreti oči, naprimer, in jim to pomaga pri delu. In tudi to je povezano z vsem skup, skupaj. Glede na to, da eh, naši možgani veliko eh, resursov porabijo za eh, obdelavo vidnih podatkov, s tem Eh, zagotovimo nove resurse za razumevanje. Še eno vprašanje, prosim, predstavite se. Uh, Prihajam iz Turčije in zastavil bom vprašanje v turščini, če imamo tolmačenje. Um, benim sorum uh, doktor Harvey Adelman'a. Um, sizlerin çok iyi... Sprašujem gospoda Adelmana. Prvič sem danes izvedel, da tolmačenje dejansko vpliva na štiri ali pet delov možganov. Če sedaj uh, poslušamo strokovnjake, ti pravijo, da ima tolmačenje vpliv na razvoj posameznih delov možgan. Ali ima to opraviti z učenjem večjega jezikovnega zaklada? Smo s tem uh, mobilizirali določene dele možganov? Hvala za to vprašanje, ki je prav tako izjemno zanimivo. No, skupina, ki smo jo preučevali, nam ni omogočala, da bi obravnavali to vprašanje. Obstajajo pa študije na zgolj večjezičnih osebah, ki kažejo, da je boljše poznavanje jezikov povezano eh, z, manj, z manjšim konfliktom, z manjšimi težavami. načeloma ni pomembno, če ima tolmač 3, 4, 5 jezikov, zato ker dobro obvladajo svoje jezike. Obstaja pa seveda neka omejitev eh, zmožnosti možganov. In eh, seveda nekatere jezike uporabljamo manj pogosto, kar pomeni, da ga je na to teže tolmačiti, teže uporabljati. Zelo zanimivo bi si bilo pogledati, kakšne so povezave v možganjih z tega vidika in kaj se dogaja, ko se ukvarjamo, ko uporabljamo jezik, ki eh, ni naš najboljši jezik, ker ga poznamo zgolj naprimer nekaj let. Še kakšno vprašanje za naše raziskovalce? Izvolite. Hvala. Govoril bom rusko. Prihajam iz univerze v Sankt Petersburgu, Sergej Gončerov se imenujem. Sprašujem vas, ali ste kdaj uh, razmišljali o zrcalnih nevronih in ali bi lahko za njihovo pomočjo pripomogli k usposabljanju tolmačev. In pa še nekaj me zanima. Ali se vam zdi, da te podobnosti med glasbeniki in pa tolmači ima opraviti z aktivacijo določenih nevronov? govorimo o tako imenovanem konceptu zrcalnih neuronov, ki so ga odkrili v Italiji. V Rusiji imamo Tatjano Črnigevsko, eminentno jezikoslovko, ki se tudi ukvarja z tem področjem, z tem vprašanjem zrcalnih neuronov. Potem naslednje vprašanje se nanaša na tako imenovani multitasking. Tukaj govorimo o razvijanju razmišljanja, na katerega lahko vpliva veliko število dejavnikov. To ni povezano samo z eh, tolmačenjem, ampak tudi z drugimi poklici. Prav gotovo bi lahko našli podobnosti tudi z drugimi poklici, z drugimi aktivnostmi. Zanima me, če obstajajo kakšne raziskave tega področja. In pa še naslednje vprašanje. spektr primernosti, ko gre za glasbo in pa tolmačenje. Ali lahko tukaj spostavimo kakšne usporednice? Euh, euh, Najlepša hvala. Glede zrcalnih nevronov, ki ste jih omenili, res je, te je odkril profesor Ricolati v Italiji. To je izjemno zanimivo vprašanje. Ko imamo tako pomembno povezavo med produkcijo govora in razumevanjem govora, je dejstvo tudi, da bi bil takšen sistem zrcaljena eh, zelo uporaben. Če pa kartiramo to, kar se dogaja v možganjih, lahko vidimo, da bi v kontekstu tolmačenja zašli v težave. Aktivirali bi sistem produkcije govora, ki ga slišimo, jezika, ki ga slišimo. Če bi tolmač torej zaradi zrcaljena poskušal eh, ponoviti oziroma tolmačiti jezik, ki ga sliši, bi zašel v težave, ker bi eh, značilnosti tistega jezika, ki ga sliši, prešle v ciljni jezik. Pojavile bi se napake. Jedro, ki to počne, v skladu z našimi raziskavami, je repato eh, jedro in tukaj prihaja do inhibicije takšnih sprememb. Nam pa lahko sistem zrcaljenja veliko pove o tem, kako uporabljamo delovni spomin, naprimer. In v tem primeru bi bil uporaben pri tolmačenju, ne bi bil pa uporaben pri samem procesu tolmačenja. Upam, da sem s tem eh, tako nasplošno odgovoril na vaše vprašanje. Can, add, uh, interesting... Morda bi sama nekaj k temu dodala. Uh, Veliko smo ugotovili pri opazovanju naših študentov in pri procesu pridobivanja njihovih veščin in spretnosti. Um, prosodične interference se pojavijo nekje na sredi samega postopka usposabljanja, ne takoj na začetku. Interference se zgodijo kasneje v postopku pridobivanja veščin in uh, sami študenti jih tudi ne zaznajo, zato moramo veliko pozornosti usmeriti v odpravljanje teh interferenc. Uh, seveda na to vpliva tudi stopnja utrujenosti. Bolj kot smo utrujeni, manj smo sposobni nadzorovati ta del našega dela, torej ko prihaja do raznih interferenc. Še eno vprašanje. Na tej strani prosim, da zastavite samo eno vprašanje na osebo. Vem, da jih imate veliko, ampak vseeno vas prosim, da se omejite na eno vprašanje. Hvala. Imam več vprašanj. No, izberite najpomembnejšega potem. Imam tri vprašanja in ne vem, katerega naj izberem. Zanima me naslednje to, kar izhaja iz vaše študije, gospod Hervej Aderman, to me zanima. Ali lahko to znanje uporabimo pri raziskavah strojnega tolmačenja in prevajanja oziroma pri napravah, ki pomagajo pri eh, takšnih eh, službah. Še nekaj časa bi mu izkoristil, ker me ne poslušajo vsi. Ali bi lahko imeli nekakšen tolmaški doping, ali bi lahko uporabili določena zdravila, da bi na to ugotovili, kaj se dogaja v možganjih, eh, ko bi prišlo do izboljšanja pri tolmačenju. No, to so zanimiva vprašanja in najprej se bom eh, lotil zadnjega. Glede uporabe eh, magnetne resonance, naprimer, če bi želeli izbrati najboljše kandidate, ne vem, če bi to delovalo. Bojim se, da to ne bi bilo najbolj eh, etično in moralno. Tudi, če bi imeli najboljše svetovne skenerje, to nikoli ne bi bilo tako dobro kot eh, dejanska percepcija eh, govora neke osebe in eh, analiza tolmačenja. Magnetna resonanca in druge metode slikanja bi morda lahko kdaj eh, uporabljali v te namene, vsaj to se včasih pojavlja v medijih, ampak sam imam nekatere pomisleke. Prej sem govoril o Parkinsonovi bolezni. Veliko je, je zdravil, ki se nanašajo na ta področja, ki so pomembna pri teh bolezni. Naprimer, dopamin, ki pripomore k nagrajevanju torej občutku, da smo nekaj naredili dobro. Ne vem, če imajo takšne snovi uh, isti učinek na tolmače, ker se uporabljajo za uh, obolele ljudi, ne pa za zdrave. Veliko je v medijih govora tudi o pametnih drogah, smart drugs, ki jih učenci in študenti dobijo na spletu obstajajo tudi takšne droge, ki izboljšajo koncentracijo in delovno sposobnost. Ne spodbujam nobenega izmed tolmačev tukaj, da bi poskušali, poskusili kakšnega od eh, teh zdravil in drog. Obstajajo seveda nevarnosti, obstaja pa tudi možnost, da bi eh, na kratko izboljšali svoje sposobnosti, ampak potem doživeli kratek stik. Ne vem, če bi lahko ta študija pomagala pri razvoju eh, strojnega tolmačenja, tega področja sicer ne poznam tako dobro. Zanimivo pa se mi zdi to, da smo našli tista področja, tiste mreže, ki nadzirajo nadzor, ki skrbijo za nadzor. Če si želimo naprave, ki bi tolmačila tako kot človek, potem potrebujemo nekaj, kar bi lahko artikuliralo in ne vem, če lahko razvijamo takšne androide, ne vem, če bi lahko takšne naprave opravljale to vrstno nalogo. Je pa to vprašanje, ki ga kolegi obravnavajo na tem področju, ampak zaenkrat smo daleč od eh, takšnih rešitev. Kovonski, Hvala. Gospod Skovonski, prosim eno samo natačno vprašanje. Hvala lepa. Mislim, da pravzaprav obstaja veliko prikrivanja med eh, sposobnostjo poslušanja pri glasbenikih in pa pri tolmačenih. Prosim eh, kolege tukaj v dvorani, da dvignejo roko, če igrajo kakšen inštrument oziroma če znajo brati note. Okay, thank you. Well. Hvala lepa. Eh, sam bi delil z vami naslednje opažanje. Če igrate instrumente, lahko ugotovite, da je pri nekaterih instrumentih procesiranje horizontalno, tako kot pri številnih jezikih, torej bereš iz eh, leve na desno. Če si ogledate azijske jezike, bi pa brali vertikalno, navpično. Če igrate recimo orgle, potem igrate usporedno na dveh različnih eh, klaviaturah, kar zahteva ogromno koncentracijo. Eh, ali ste morda raziskali, če so morda eh, azici boljši kandidati za učenje orgel kot pa evropejci? Vem, da to zveni za lase privlečeno, ampak vseeno. In pa tudi proizvodnja zvoka pri inštrumentih. No, eh, eh, torej, pri številnih instrumentih je zvok že vnaprej določen. Ko igraš violino, pa pravzaprav zvok določiš z majhnim gibanjem svojih prstov in pa z eh, svojim sluhom. Alors pour ce qui est de la lecture... Začela bom jaz, na to pa besedo predala Magdi. Glede branja. Orgle zahtevajo veliko, veliko kapacitet, to je res. Enako velja za dirigiranje orkestra. Zato smo prej vprašali, če je tukaj kakšen dirigent. Treba pa je to primerjati z tistimi, ki igrajo orgle. To je res, zato ker je treba igrati v različnih ključih, eh, na različnih. Eh, ravneh. Naš vid je osredotočen, če igramo z dvema rokama, nekje v sredino, ne na eno ali pa na drugo stran pri klavirju in ne vem, če je to nujno povezano eh, z branjem horizontalnim ali vertikalnim. Bueno, voy a hablar en español. Eh, sí, efectivamente. Eh... Govorila bom špansko. No, to, kar ste povedali, je zelo res. Eh, In to upoštevamo tudi pri tem, ko kot glasbeniki spremljamo nek inštrument. Ko glasbenik bere note, bere vsaj tri vrstice naenkrat oziroma več vrstic se gre za recimo kvartet. Potem je branje prej vertikalno kot horizontalno. In to pravzaprav pomeni še večjo obremenitev v smislu multitaskinga. Enako velja za inštrumente, ki spremljajo stolist, soliste. Torej, koordinirati moramo branje not, igranje, pritiskanje na, pida, na pedale. Eh, in to je spet neke vrste multitasking. Seveda pa to velja tudi za dirigente. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem našim panelistom. sedaj pa prehajamo na najtežjo nalogo današnje konference. Namreč posneli bomo skupinsko sliko. Fotograf je ravno kar prišel k nam in če bomo disciplinirani, bomo imeli kasneje dovolj časa za premor, Eh, prosim vas, da se vrnete v dvorane ob 11.30 minut, kajti čaka nas še veliko pomembnih razprav. Hm? A, Il est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 Gospe in gospodje, prosim, sedite se na svoja mesta. Prosim, usedite se na svoja mesta in uh, si nataknite slušalke, če ne razumete nemško, kaj ti govorila bom nemško, ko bom predstavila naslednjo govornico. Uh, Še nekaj besed bom povedala, preden si vsi nataknete slušalke. Jaz bom predstavila govornico v nemščini, saj obvlada nemščino, poleg tudi drugih jezikov. In eh, kar je prav tako red, redko, njena, njen materni jezik je irščina skupaj z angliščino. Je direktorica jezikovnega centra v Njomus v, na Irskem ima veliko izkušenj z poučevanjem jezika, se pa je pa aktivna tudi v številnih organizacijah, telesih, ki se ukvarjajo z spodbujanjem, ohranjanjem irščine in je tudi članica Alte. Profesorica Gallagher, dajem vam besedo. Eh, Hvala lepa, Suzane. Eh, eh, uh, Tama inta buia as an horu uh, van an sio a lorch er nawrta er nawr fyr hawachta sio uh, agus uh, boel mora fast agwal mas mor agam er obar na parlamentra uh, major le corchian hon cyn na jangaha agus na minchangaha Emma Skčanka Hele. No, začnimo z nekaterimi opredelitvami. Razlikujemo med plurilinguizmom in multilinguizmom, med zmožnostno večjezičnostjo in družbeno večjezičnostjo. Družbena ve, ve, večjezičnost pomeni, da obstaja več jezikov v določeni družbi ali pa da poznamo več jezikov. Zmožnost ta večjezičnost pa govori o sposobnosti govora več jezikov ene osebe. In uh, to je tudi opredelitev sveta Evrope, ki jo danes uporabljam. Lingua franca, tukaj imamo prav tako več različnih opredelitev. Danes bom ta izraz uporabila kot izraz, ki označuje pomožni jezik, umestni jezik, ki ga uporabljajo osebe, ki imajo različne jezike in se prek tega jezika uh, lahko sporazumevajo. 1. januarja uh, leta 1973 je Irska vstopila na skupni trg. Neke izbire ni imela zato ker je sledila Združenemu kraljestvu, ker se je eh, nanašala in je bila odvisna od njihovega trga. To pa je seveda vplivalo eh, na prihodnost. In ta evropska prihodnost je obogatila državo. ko vstopimo v Evropsko unijo, pa se moramo seveda začeti učiti eh, jezikov francoščine in nemščine. To je trajalo nekaj časa, ampak sedaj so ti jeziki na voljo v izobraževalnih programih. Irska je iz leta v leto izboljševala to izobraževanje. Angliščina ni bila več dovolj. In zmožnost večjezičnosti je bila takrat v nekem drugem svetu. Ta država pa je tako ali tako imela dva uradna jezika v ustavi. Evropska unija je nastala na osnovi eh, reka združeni v različnosti. Državljane držav članic je vedno spodbujala, da se priučijo enega, dveh ali pa treh dodatnih jezikov. Deloma zaradi gospodarskih eh, razlogov, deloma zaradi socialnih razlogov in deloma zato, da bi jim omogočili sodelovanje v evropskih projektih. Dogoročni cilj Evropske komisije je povečati po posameznikovo večjezičnost, tako da bo vsak posameznik poznal še dva druga jezika poleg maternega jezika. Pogas, pogosto pozabljamo na praktično uporabnost tega. Materni jezik ima določene konotacije. Irci si pogosto želijo eh, znati materni jezik, gelščino, irščino, ampak je ne znajo vedno dobro. V Uniji imamo več enojezičnih eh, družb. Svet Evrope je financiral študijo, v kateri je Joana McPeck napisala takole politika v tem delu 20. stoletja je bila enojezična oziroma enojezikovna. Predvidevali smo, da ima vsak prvi jezik, materni jezik in da bo do vsi drugi tuji jezik usvojili na podoben način, tako da bodo imeli podobne cilje. Ocenjujemo, da dva druga jezika pomenita dva druga jezika, ki sta uradna jezika Evropske unije. Kaj pa narediti v državi, kakršna je Irska ali pa v državah, iz katerih prihajate vi, kjer imamo druge uradne jezike, naprimer manjšinske jezike, ki pa sicer niso uradni jeziki ali pa delovni jeziki znotraj Evropske unije. Glede na zadnjo uh, poročilo Eury Dice iz leta 2012 praktično vse države članice Evropske unije priznavajo manjšinske uh, jezike znotraj svojih meja. Evropska komisija uporablja tri delovne jezike - nemščino, angliščino in francoščino. Od širitve leta 2004 naprej številni menijo, da nemščina obstaja kot delovni jezik zgolj na papirju. Trenutno ima Evropska unija 24 uh, eh, uradnih jezikov, ki se uporabljajo v parlamentu. Vedno več pa slišimo o strošku uh, tolmačenja in prevajanja. Ena milijarda evrov gre za to, se pravi ena skodelica kave na vsakega državljana na leto. Vsi poskušamo vrčevati v tej gospodarski eh, situaciji. Lani je Joachim Gauk, nemški predsednik, pri tem, ko je obeleževal prvo leto svojega položaja, dejal, da bi eh, morala Evropa imeti umestni jezik in da bi to morala biti angliščina. Več Evrope ne pomeni samo večjezičnost za elite, ampak večjezičnost za velike skupine prebivalcev, za vedno več ljudi, za vse. Prepričan sem, da lahko v Evropi to dvoje so obstaja. Domačnost v lastnem jeziku in njeni poeziji in pa angliščina, ki jo lahko uporabiš v vseh eh, življenjskih situacijah. In potem nadaljujemo. Z skupnim jezikom bi si lahko, bi lahko tudi lažje izvajali moj cilj za Evropsko unijo, skupno Evropsko agoro, kjer bi lahko skupaj razpravljali in živeli. Zdi se, da se je ta vizija predsednika Gavka že um, že prevaja v resničnost. Število angliških govorcev, materni govorcev angliščine v komisiji je zmanjšano. Razmere niso nič boljše, če si pogledamo število Ircev v komisiji. Funkcionarji iz Dublina je poskušal analizirati uporabo angleščine v evropskih institucijah. Predsednik Gauk ima verjetno dobre namene. Vseeno pa je njegova vizija angleščine v okviru drugih jezikov, vizija, ki odraža eh, diglosijo. Imeli bi torej dva jezika, na primer, ampak prestižnejši jezik, angliščina, bi bil rabljen v formalnih okoliščinah, vsi ostali jeziki pa zgolj v zasebnih eh, družinskih okoliščinah, na primer. Pogosto govorimo o širitvi iz leta 2004, češ, da se je tako eh, razpasla angliščina v administraciji, moramo zastaviti tudi naslednje vprašanje. Ali je to povezano z jezikovno politiko Evropske unije, tisti, ki želijo vplivati na eh, usposabljanje in na učenje tujih jezikov. V študiji Vodaka in Kižišnovskega najdemo besede na temo obravnave jezikov, če jih naj obravnavamo zgolj kot neko kompetenco. Od leta 2008 ugotavljamo, da se vedno pogosteje upošteva tudi gospodarski vidik. Seems, uh, očitno je, da je večjezičnost v Evropi vedno pomembnejša in jasno je, da je večjezičnost in da so jeziki vedno pomembnejši v Evropi. Žal je zaradi krize leta 2008 in zaradi prenosa portfelja večjezičnosti na področje izobraževanja kulture in mladih leta 2010 pomenilo, da večina ključnih politik še ni izvedenih. Zato ostajajo uveljavi prve politike iz obdobja pred Lizbone. Septembra 2013 je Evropska komisija izdala dopis na temo eh, jezikov v Evropi. Kako najti rešitev? Ena od možnosti je vzpostavitev enotnega jezika. Tukaj je odgovor. Preveč preprosto bi bilo razmišljati na ta način, da bi enotni jezik odgovoril na vse jezikovne potrebe. Zato Evropska komisija povdarja raznolikost, ne enotnost pri večjezičnosti. To je dobro. Resničnost pač odraža določeno uh, uporabo jezikov in to se mora odražati tudi v jezikovni politiki. Večjezična Evropa. V Evropi imamo različne situacije. Evropa ni bila nikoli res, resnično večjezična. Eurobarometer iz leta 2012 pravi, da imamo 23 uradnih jezikov, sedaj 24, 60 avtohtonih eh, manjšinskih jezikov, regionalnih jezikov in na to še eh, neavtohtone jezike, ki jih eh, govorijo nekateri migranti. Projekt Valer je pokazal, da obstaja 440 jezikov, ki se govorijo, 18 znakovnih jezikov in to v 21 državah, ki so jih preučevali. Na Irskem je leta 2005 naša študija ugotovila, da se uporablja 200 jezikov in to vsak dan. Ta država pa ima zgolj nekaj več kot 4 milijone prebivalcev. Najprej smo ugotovili, da naj bi bilo 167 jezikov, ampak pri tem nismo upoštevali nekaterih eh, manjšinskih eh, jezikov, naprimer kašub, ki jih ne najdemo vedno v upravnih dokumentih ali pa v prevodih ker eh, govorci govorijo tudi druge večinske jezike, naprimer polščino v tem primeru. Glede na gospodarske razmere, Irska še vedno ostaja večjezična država. Lorna Carson pravi, da obstaja 182 jezikov, to so podatki, leta, eh, podatki iz leta 2011 in 26 odstotkov govorcev je, prihaj, je bilo rojenih eh, na Irskem polščina je najpogostejši jezik, eh, sledi litoščina, ruščina, romoščina, eh, latviščina, azici govorijo filipino, kitajščino in tako dalje, afričani eh, jorubo, francoščino, arabščino, igbo in afrikans. Tisti iz Severne in Južne Amerike pa govorijo predvsem portugalščino, tej pa sledi španščina, francoščina, polščina in nemščina. Zelo možno, je, da je 182 jezikov preniska številka. Imigranti ponavadi ne izpostavijo vseh jezikov, ki jih govorijo. To velja naprimer za afričane, ki eh, ne omenijo tistih jezikov, ki niso pisni. Vprašanje v te študije je bilo zastavljeno takole, ali govorite, kakšen jezik razen angleščine in irščine, en jezik, ne eh, več jezikov. Tako da so ljudje lahko razumeli, kot da gre zgolj za en dodatni jezik. Srečali smo tudi imigrante na Irskem, ki pripadajo skupnosti, ki je eh, več eh, jezična, ampak tega noče predstavljati javnosti, čež da je biti enojezičen prestižnejše to je brez dvoma nek kolonijalen ostanek kulture. In sedaj vprašanje manjšin ter eh, enojezičnega duha. Francoski jezikoslovec Aleksandr François dobro eh, analizira vsakodnevno resničnost govorcev eh, manjšinskih jezikov. Jezikovna manjšina je pod stalnim pritiskom. Upoštevati mora eh, gospodarske pritiske, socialne, šolske in tudi nekakšen pritisk v smeri eh, jezikovnega poenotenja. V nekaterih družbah imamo usmeritev, ki gre v smeri enega samega jezika. Ta je kobinski Eh, model, ki ga najdemo tudi v Franciji, na kitajskem in drugot, ne dovoljuje razvoja drugih jezikov. Pogosto pozabljamo, da ljudje lahko govorijo več kot en sam jezik. Pomemben je tudi, eh, naprimer, trg prevodov včasih prevodov ni in zato eh, poznamo samo anglofonski eh, literarni svet. Po nekaterih podatkih naj bi zgolj en odstotek eh, romanov v ZDA prevedli iz francoščine. Prevodi predstavljajo skolj 4,5 odstotke celotne eh, literarne proizvodnje v Združenem kraljestvu. 46 odstotkov knjig na polskem pa je prevodo. V Nemčiji je ta številka 12 odstotkov, v Španiji 24 odstotkov, v Franciji pa približno 15 odstotkov. Konec citata. Anglofoni ponavadi uporabljajo podnapise. ponavadi so tekmovanja za najboljše pesmi, eh, romane in filme zelo površna in se omejujejo zgolj na anglofoni svet. Samo šest najboljših univerz, glede na Times Higher World University Rankings, eh, je zunaj anglofonih držav. Nobene nemške univerze, nobene francoske univerze ne najdemo na tem seznamu. Tudi v šanghajskem seznamu uh, ni neanglofonih univerz. V številnih državah univerze vzpostavijo lastne odbore, ki skrbijo za takšne sezname. Poznamo vsaj eno ustanovo, ki odvrača od objavljanja v eh, jeziku, ki je drugačen kot angliščina, ker lahko raziskovalci s tem škodijo eh, svojemu napredovanju. Seveda moramo k temu dodati še druge elemente. Na irskem in na škotskem učenje tujega jezika ni obvezno in to sta edini dve državi eh, v Evropi, kjer to ni obvezno. Ponekod je to obvezno zgolj do določene starosti, naprimer 14 let v Angliji in eh, na severnem irskem. pogosto je takšno izobraževanje sicer ponu, eh, ponujeno, ampak spoznavanje literature, civilizacije in tako dalje pa ne poteka v tem eh, jeziku in to je model Oxbridge. Imamo anglofone študente, ki preživijo Erasmus eh, na celini, kjer morajo sodelovati v tečajih, ki so angliški. Ponavadi je lingua franca Erasmovcev angliščina. Seveda pa ima takšen obisk tujine druge prednosti. Kar se tiče jezikovnih kompetenc, so rezultati pogosto slabši, kot bi lahko bili. to ima vpliv tudi na socialno in kulturno življenje v tem eh, ciljnem jeziku. Kakšna je gospodarska situacija? Univerze ponavadi ne zahtevajo takšnih kompetenc na trgu dela. v Dublinu najdemo veliko eh, sodobnih informacijskih podjetij, Google, IBM in Facebook in tako dalje. In zato potrebujemo znanje jezikov. Drugi ljudje, ki ne poznajo jezikov, pa morajo službo iskati druge. In ta dejavnik jezikov je tudi tisti, ki preprečuje anglofonom, da bi poiskali nek položaj v evropskih eh, institucijah. Deirdre Hunt, ki je profesorica upravljena na Univerzi v Korku, pravi, da 75 odstotkov svetovnega prebivalstva ne govori angleščine. 94 odstotkov pa tega jezika ne govori kot maternega jezika. povedali smo že, kakšna je situacija v Evropi. Angliščina je eh, drugi najbolj razširjen jezik v Evropski uniji. Delež prebivalstva v uniji, ki dovolj dobro pozna ta jezik, da bi eh, ga lahko dejansko uporabljali za komunikacijo, pa je zgolj 50 odstotkov. Profesorica Hantova citira tudi študijo Frankla in Rosa o jezikovnih kompetencah in učinkovitosti podjetij. Ugotavljanje razlik v eh, jezikih pri trgovini kaže, da nastanejo stroške od 15 do 22 odstotkov, če Eh, nimamo skupnega jezika in skupen jezik lahko izboljša trgovino za 75 do 170 odstotkov. Leta 2006 je bila pripravljena študija v Evropski komisiji, s katero je ta ugotovila, eh, kakšen je jezikovni deficit za evropska podjetja. Ugotovili so, da vsako leto tisoče podjetij izgubi svoje pogodbe zaradi jezikovnega deficita. 11 odstotkov malih in srednje velikih podjetij, ki izvaža svoje proizvode, se pravi 945 tisoč podjetij, se znajde v težavah zaradi tovrstnih komunikacijskih ovir. Industrija, tudi tehnološki in informacijski sektor na Irskem, zahteva jezikovne kompetence, ampak zaenkrat njihove prošnje niso obrodile sedo. Ne vemo zakaj. Vemo, da je izobraževanje sicer zelo drago. Ampak eh, vseeno do nekega razvoja še ni prišlo. Vlada bi morala poskrbeti za resen eh, pristop, ampak očitno menijo, da je angliščina dovolj. Učenje jezikov na celini. V Evropi učenje jezikov ponavadi pomeni učenje angleščine. Angleščina se poučuje eh, v največji meri v praktično vseh državah članicah eh, v Evropski uniji. Euridice pravi, da se 90 odstotkov učencev uči angleščine bodi si na ravni eh, CT2 ali pa na ravni CT3. Vseeno pa moramo povdariti, da se je 60,8 odstotkov učencev na sekundarni izobraževalni ravni učilo vsaj dveh tujih jezikov. Gre za 14 odstotno povečanje v primerjavi s obdobjem eh, pet let predtem. Pomembno se je učiti tudi drugih jezikov, ne zgolj angliščine. Študija Survey Lang je ocenila kompetence učencev pri uh, ustnem razumevanju, pisnem razumevanju in uh, pisanju tujih jezikov. In te kompetence so zelo primerljive po državah. Sodelo, sodelujoči so bili učenci, ki so končali prvo stopnjo eh, sekundarnega izobraževanja. Morali so narediti test v glavnih jezikih, eh, angliščini, nemščini, španščini, francoščini, italijanščini. Prihajali so iz angliščine, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Španije, Estonije, Francije, Grči, eh, Grčije, Malte, Nizozemske, Polske, Portugalščine, Slovenije in Švedske. Angliščina je bila prvi tuji jezik vseh teh držav, razen eh, Belgije, kjer je bila to francoščina. Rezultate so na to predali v roke CECRL. Rezultati. Države, kjer so se učenci najbolje odrezali, kjer imajo najviše odstotke, kjer so dosegli raven B, in to je precej dobro, gre za dobrega uporabnika jezika, so torej naslednji. Od 60 eh, do 90. 91 odstotkov. Estonija, Malta, Nizozemska in Švedska so se najbolje odrezali. Pa še kompetence, kar se tiče drugega tujega jezika. Od 2 odstotkov do 60 odstotkov v enem primeru. Ti učenci so se bolje odrezali pri angliškem testu kot pri drugem tujem jeziku. Eh, v dveh državah, ki sta v tabeli, govorimo germanske jezike. Malta je bila povezana z Združenim kraljestvom, skozdovinsko gledano. Eh, Estonija, po drugi strani, pa ni imela nikoli take povezave, ker so tam včasih eh, poučevali v ruščino. Kljub temu, da si je estonščina veliko izposojala iz nemščine tekom stoletij. Študija je pokazala, da študenti eh, vseeno govorijo predvsej bolje angliško kot eh, druge tuje jezike. Tudi v izobraževalnih sistemih, kjer je angliščina drugi tuji jezik, je uspešnost pri angliščini boljša kot pri drugih jezikih. To je tudi očitno iz eh, vprašalnika študentov menijo, da je to bolj uporabno in da so temu bolj izpostavljeni v medijih. Lingua franca. V Evropi imamo težavo. Prestiž angleščine je vedno večji. Vedno več je tudi uporabnikov angleščine in ta hitrost je kar visoka. No to imamo tudi druge jezike, Eh, svetovne, regionalne, nacionalne in manjšinske jezike in ti so pod vprašanjem praktično vsak dan. Če status jezika omejimo, omejimo tudi eh, kompetence, zmožnosti ljudi. Avstralski jezikoslovec Joe Lobjanko identificira eh, šest razsežnosti večjezičnosti. jezičnosti intelektualno, kulturno, gospodarsko, socialno, državljansko in uh, razsežnost človekovih uh, pravic kot takšnih. Skupnost mora zagotoviti uh, izobraževanje v nekem jeziku, kulturne dejavnosti, možnost trgovine sodelovanje v gospodarstvu, ki temeli na znanju, socialne storitve v tem jeziku, sodelovanje v javnem življenju in pa prave strategije za boj proti uh, netolerantnosti. Raz, uloga angleščine v Evropi je vedno večja. Težko je zajeziti njeno razširjanje. Vseeno pa moramo narediti vse za to, da se bodo ljudje učili tudi drugih jezikov. Ta dominantnost angleščina ima učinek tudi na evropsko demokracijo. Mi, evropejci, si moramo prizadevati za večjezično Evropo, ki bo spoštovala vse jezike. To ne pomeni, da moramo narediti konec angleščine, angleščini ali pa da bi morali narediti konec razvoju lingue franke. Ne, zgolj vedeti moramo, da so takšni jeziki omejeni. V Evropi potrebujemo politično voljo in jezikovno politiko, ki spoštuje vse jezike in jih tudi valorizira, ker so pomembni za socialni, gospodarski in kulturni razvoj vseh državljanov eh, v Uniji. Zmanjšati moramo eh, odvisnost med anglofoni in drugimi. Nobena država se ni v njih pridružila zato, da bi jo uničili. Pomembna zakonodaja se sprejema na evropski ravni in evropejci imajo pravico, da te zakone razumejo. In to vključuje ne samo razumevanje zakonov, ampak tudi razprav v Evropskem parlamentu. Evropska, parla, Evropska unija je že dala, naprimer, veliko manevrskega prostora malim državam, tako da ima Malta enako moč kot Nemčija v Evropski centralni banki. Zdi se mi, da je to dober način, da pokažemo, da so vse države pomembne. V pogovorih z Goethe Institut leta 2006 smo Gerharda Štikla, ki je danes tukaj z nami in ki je bil takrat eh, direktor inštituta za nemški jezik, če lahko napove prihodnost jezika v Evropi. In odgovor je podal kar malce humorno. Citirala bom v angleščini. A. Pesimistični scenarij je naslednji. V prihodnih letih se bomo vedno bolj učili samo angleščine. Zanimanje v, v druge jezike bo manjše, tudi pri tistih, ki to govorijo kot materni jezik. Italijanščina, španščina, nizozemščina in drugi jeziki se bodo še vedno govorili, ampak samo v okviru družine, ob igri s kartami in tako naprej. Vse pomembne zadeve v svetu posla in politike pa se bodo vedno bolj reševale v angliščini. Ameriška angliščina z elementi francoščine, španščine in italijanščine. Potem smo govorili včeraj na britanskem otočju bo britanska različica postala vedno manj uporabljen dialek, dialekt. Optimističen scenarij je naslednji. Skoraj vsi evropejci, torej Nemci, Italijani, Nizozemci, Poljaki in tako naprej, bomo poskrbeli, da se bodo naši otroci naučili še dva druga jezika, poleg naših maternih jezikov in razumeli bodo še nekaj drugih jezikov. Edina izjeme so angleži. Oni so navajeni tega, da skoraj vsi drugi govorijo dobro angliško. Zato so se že pred časom nehali učiti drugih jezikov. So pa razumni in spoznali bodo, da se na ta način njihovo dojemanje sveta omeji so monolingualistični in zato imajo samo omejen pogled na svet. Ker ne želijo žel ostati omejeni, se bodo kmalo naučili vsaj dveh drugih jezikov in tako bodo poskrbeli, da bodo tudi otroci storili enako. V 100 do 150 letih bomo še vedno kulturno zelo raznovrstni. Ja. Enfin, ceux qui comptent. Euh... To, kar je pomembno, tega ne moremo vedno kvantificirati in uh, to, kar kvantificiramo, ni vedno pomembno. Mislim, da je to dejal Einstein. Mislim, da obstajajo dobri razlogi za podporo eh, zmožnostne večjezičnosti in družbene večjezičnosti v Evropi. Irski pesnik Seamus Heaney ki je dobil novelovo nagrado leta 1995, je, je povdaril, kako pomembno je govoriti irsko, kljub temu, da ta jezik nima gospodarskega pomena zunaj irščine. Ti argumenti veljajo za vse jezike in za uh, jezikovno homogenizacijo če se naučimo irščine, pomeni, da ne razumemo, kaj se dogaja v tej državi in ne razumemo, kaj ta jezik pomeni. Tako se odrežemo od drugih. Če želimo spodbujati medsebojno razumevanje, kulturno raznovrstnost in tolerantno politično ozračje, potem moramo vedeti, da je poznavanje irščine ključnega pomena. Hvala. Vielen Dank, Professor Gallagher, und hoffen. Hvala lepa, profesorica Gallagher. Upajmo, da se bo optimistični scenarij profesorja Štikla v naslednjih letih uresničil. Mislim, da je to zelo optimistična perspektiva za nas vse. Prepričana sem, da imate zelo veliko vprašanj za profesorico, ampak zelo sem zadovoljna, in vesela, zato ker lahko predstavim še eno prijateljico tolmačev. Ona je nekdanja glavna tolmačka zunanjega ministrstva v ZDA, prav tako pa je pomagala pri oblikovanju tolmaškega tečaja na univerzi v Marylandu, ureja omrežje v, v Ameriki s tolmači in z nami je Patsy Arizo. Patsy, kaj ste se naučili, kakšne so lekcije, ki bi jih lahko potegnili tukaj. Izvolite. Pazite. Začela bom z besedami, ki strašijo vsakega tolmača. Naj vam povem šalo. <laughs> človeka pošljejo v zapor prvič. Sedi v celici, luči so izklopljene. Njegov sojetnik zakliče 12 in naenkrat se vsi histerično smejijo, vsi drugi zaporniki. Potem pa še en glas. 4. in spet se vsi smejijo. Ta nov zapornik je zmeden. Obrne se k sojtniku in ga vpraša, oprosti, ampak eh, zakaj gre? Starejši gospod mu pove, no, poglej, nekateri smo že nekaj časa tu in imamo repertoar, šal, ki smo jih že tako veliko rad ponovili, da jih sedaj samo omenjamo s številko. No, ta nov zapornik meni, da bo tudi on del skupine. Zakliče 17. In nihče se ne smeji. Obrne se k sojetniku in ga vpraša, kaj se dogaja. A 17 ni dobra šala. No, starec oziroma stari zapornik reče. No, 17 je odlična šala, ampak vsak pač ne zna razlagati šal. enako velja za tolmačenje. Hvala Olgi Kozmidu za izjemno pobudo, še eno od njenih izjemnih pobud. Predlagam, da si ogledate program, ki smo ga prejeli. Gre za globalni tolmaški forum. Gre tudi za zagotavljanje odličnosti v konferenčnem tolmačenju res izjemno. V zadnjih dveh dneh smo prisluhnili več izjemnim govornikom. Gospod Weibel nam je govoril o strojnem tolmačenju, sama sem se kar tresla na svojem stolu, ampak hitro nam je povedal, da ne gre za nadomeščanje ljudi, ampak da gre za pomoč pri komuniciranju. In zelo sem vesela, da je uporabil besedo komuniciranje, kajti če smo čisto pošteni, ne gre za jezike, ne gre za tolmačenje, ne gre za prevajanje. Gre za komunikacijo. In eh, svoje besede uporabljam nekoliko bolj silovito, vem, da ste lačni, želite enako silo in ne bom vas zadrževala predolgo. Ne gre samo za jezike in za govor, kakor je rekel profesor Weibel. Gospod Eriksen je govoril o strokovnih tolmačih in o namerni vaj, namerni praksi. Sveda, vsi si tega želimo. Pred kratkim sem se preselila in eh, stran sem vrgla dve škatli glosarjev, ki sem jih imela od leta 75. No, mislila sem si, v tem novem svetu tega ne potrebujem več. Gospod Kaldri je govoril o globalizaciji iz jezikovnega stališča. Prav neverjetno nam je opredelil barometrični pritisk pri tem, ko se poskuša klasificirati jezike. Vedno mi je zelo učast, da lahko prisluhnem gospodu, gospodu Erveju Adelmanu, ki je govoril o neurobiologiji. Rekel je tudi, da imamo možgane plazivcev. To se mi je zdelo zanimivo, samo vem, da imam te možgane. In videli smo tudi, da imajo možgani tomače punk rockerjev. Gospa Luazo, odlično, spregovorili ste o več o pravilnosti in o potrebi po več o pravilnosti in o tem, kako se lahko tega naučimo. Kot tolmači, po mojem mnenju, se ne zavedamo tega, koliko stvari počnemo istočasno in od nas se pričakuje, da to počnemo tudi dobro. Tolmačem svojim sem vedno govorila, da ste morda najboljši tolmač na svetu in te, to počnete že celo večnost. Ampak, če samo enkrat svojega dela ne opravite dovolj dobro, je vaša usoda zapečatena. Slišali smo tudi, da moramo vedno ohraniti pred očmi cilj torej naša celota je več kot vsota sestavnih delov. To je tisto, kar počnemo kot tolmači. Ne gre za to in ono, gre za vse skupaj. In vedno moramo vedeti, kaj počnemo. Kaj počnemo? Komuniciramo. Gospa Olivera je govorila o prilagodljivosti, kako to doseči. Gospa Gallagher je govorila o multilingualizmu, plurilingualizmu, monolingualizmu in pri tem je bil eden najpomembnejših eh, stavkov naslednji. Seveda jih je bilo več, ampak eh, eden od teh je, da je zelo pomembno, da človek ostane pri svojem jeziku v poeziji. Samo bi to razširila, dodala bi še literaturo. En jezik, je rekla, ni dovolj za to, da rešimo svoje lingvistične in komunikacijske potrebe. Vrniti se želim na začetek. Olga Kozmidu je omenjala čudež tolmačenja. V tej dvorani mi je v veliko čast, da ste sedaj vsi na enem mestu. Ne vem, če si znate predstavljati, kako čudovito bi bilo, če bi se to zgodilo pred 30 ali 35 leti. Še zdaj se moram včasih uščipniti, ko se ozrem po dvorani. Simultano tolmačenje se je začelo v 20. stoletju, mi pa ga sedaj analiziramo in poskušamo ugotoviti, kako vse skupaj deluje. To je skoraj podobno temu, kot da bi preučevali življenje, kakor je pač rekel tisti moški v filmu Shakespeare in Love. To je čudež, to se pač zgodi. Pri tolmačenju, ko si prizadevamo za odličnost, Moramo vedeti, da ne gre za učenje kot pri šahu ali trojni obrat pri drsanju. Tolmačenje ni samo mišični spomin, to ni igra šaha, kjer je na voljo končno število potez, ki se jih je mogoče naučiti, zato lahko računalnik to nalogo odlično upravlja. Potem pa se srečujemo s še eno težavo pri tolmačenju, to sta omenjala tako profesor Erikson kot profesor gospod Adelman in sicer, kdo lahko oceni, kdo lahko meri uspešnost. No, v našem primeru prav gotovo ne poslušalstvo. Včasih so jim tolmači všeč iz tega ali onega razloga, ker je, recimo delajo 12 ur, pomivajo okna, vozijo avto in tako naprej. Nekateri se smejete, ampak eh, to je res in žalostno. Žal so pogosto tisti, ki lahko tolmače ocenjujejo, tolmači sami. Zato je zelo pomembno, da pri poučevanju in upravljanju tolmačev sodelujejo tolmači. Sama sem bila v organizaciji, kjer so za tolmače skrbeli tolmači. Tisti, ki niso bili tolmači in so prišli v svet tolmačenja, so se kmalo in hitro naučili, kaj tolmačenje je. To nam je zelo pomagalo. In vedno sem dejala, da so najboljši prijatelji ljudje na najvišjih ravneh oblasti, zato ker oni se dobro zavedajo, kako pomembno delo tolmači upravljajo, kako pomembni so, da se delo opravi. Ponovila bom citat v zvezi z Aristotelom in uh, omenjala bom tudi profesora Eriksona. Namreč smo to, kar vedno znova počnemo. Odličnost torej ni dejanje, ampak navada. Kot tolmači moramo odličnost sprejeti kot navado, zato ker komuniciramo, po besedah dr. Olivere in Loazo, ustvarjamo čudovito glasbo. Izivam vas, da sestavite seznam tega, kaj vse tolmač mora storiti. Prnimo se nazaj k večjo pravilnosti. Kakšne kakovosti, kakšne lasnosti iščete pri tolmačih? Govorimo lahko o tem, kaj se bo zgodilo v 10, 15, 12, 30, 50 letih. Tolmačenje je sicer nekaj novega, v enem pa tudi nekaj zelo starega. Komuniciranje na vse zadnje že z nami od samega začetka. Izzivi, ki jih ima nova generacija pred seboj, so zelo veliki. Svet je mnogo manjši, kot je bil včasih in postal bo še manjši. Pred 20 leti si nisem mogla niti predstavljati, da bomo preučevali jezike, kot je naprimer pisanje tekstovnih sporočil ali hashtagi na Twitterju. Kako naj se tega lotimo? No, na začetku mislim, da bi morali o tem razmisliti, kajte vi ste prihodnost tolmačenja in to, kar boste počeli vi, bo odločilo, ali bomo na koncu uspešni ali ne bomo uspešni. Pozornost. Tolmač ne samo posluša besede, ampak sestavlja pomen in ga pripisuje posameznemu govorniku. Lahko stroj to počne? Mislim, da ne. Gre tudi za intuicijo. Jezik je orodje, ki se uporablja pri komuniciranju. Gre za izhodišče. Kaj pa, naprimer, dvignjena obrv pri komuniciranju? Tudi tišina je lahko neke vrste govora. diskresija. Vedeti je treba, kdaj je treba biti takten. To je politična institucija. Veliko tolmačenja se opravi v političnih vodah. Nevidnost. Sposobnost govorjanja v javnosti zato, da ne pritegneš pozornosti na se, ampak poskrbiš, da bodo ljudje še vedno gledali govornika. Tolmači so igravci, ki ne uživajo nastopati na odru, niti niso deležni aplauza na koncu. To je res nehvaležna naloga. Integriteta. Izogibanje temu, da bi sami dodajali kaj k vsebini. Ovladanje jezika, kakor je dejala Anne Gallagher, se začne z maternim jezikom. Zelo veliko študentov tolmačenja pozabi na to. Ne gre samo za pomnenje seznamov in glosarjev. Če ne obvladate svojega jezika, potem nimate kaj iskati v svoji kabini. Javno nastopanje Mnogo lažje je tolmačiti dobrega govornika kot slabega govornika. In kdo želi poslušati slabega tolmača pol ure? Nihče. Sama ga nikoli ne bi zapustila. To je povezano z treningom glasu, učenje tolmačenja in prava uporaba glasu sta dve popolnoma ločeni sprotnosti. In kakor so številni kolegi že povedali, gre za igranje, neke vrste gledališče. Kaj te delo tolmača je podobno tistemu, kar je napisal Stanislavski, ko je rekel, da mora igralec poiskati svoj cilj. Številni tolmači tega cilja sploh ne iščejo. Kultura, izobraževanje, informacije. Vedeti je treba, kakšne so različne plasti sporočila, ki ga posreduje govornik. In, ponavljam, vse je povezano s komunikacijo. Prav, če se obrnemo naprej, v prihodnost in če razmislimo o odličnosti našega poklica, kaj iščemo? Razmislimo o tem, kaj imamo tukaj. Gre za združenje organizacij, mednarodnih, nacionalnih, večnacionalnih. Gre za ogromno tržišče, gre za univerze, ki opravljajo izjemno dobro delo. To je timsko delo. Tolmačenje je vedno timsko delo, tega ne smemo nikoli pozabiti. Tolmači niso stroji, pogoji dela so pomembne. Tolmačem moramo preprečiti, da bi jih spodkopavala birokracija. Komuniciranje ne sme postati najšipkejši člen. Nekdo mi je včeraj razlagal zgodbo o tem, da v kabini potrebujejo samo enega tolmača za štiri jezike. Ko se oziramo v prihodnost, predlagam, da si zapomnimo še nekaj. Strast. Upam, da vam to ustrezno prenašam. Mar nam mora biti za tolmačenje, za mlade, ki se nam pridružujejo. Privabiti moramo nekaj najmlajših in najpametnejših in najboljših. V zadnjih nekaj dneh smo jih tukaj videli precej, kajti kakovost in odličnost tolmačenja bosta določala prihodnost tolmačenja. Zato smo mi odvisni od vas. Na koncu vam želim povedati le še to. Predlagam, da zapustimo ta čudoviti forum in skupaj ustvarjamo čudovito glasbo. Hvala. Thank you, Peci Arizu. Hvala, Peci Arizu. Samo nekaj bi še dodala. Wow, wow, res, odlično. Odlično ste povzeli forum, konferenco v zadnjih dveh dneh, ampak čaka nas še zelo pomembna točka. Preden dam besedo gospe Olgi Kozmedu, nekaj praktičnih nasvetov za preostanek dneva. Takoj potem ste vsi vabljeni na kosilo pred dvorano. Danes popovdan pa bomo imeli dve delavnici za voditelje programov in sicer delavnice bodo v dvorani 6Q1 takoj po hodniku. Asistenti vam bodo pomagali. V prvi delavnici bomo obravnavali štipendije za univerze, to bo ob pol štirih, tam boste dobili nekaj splošnih informacij o štipendijah. Seveda pa obstajajo tudi možnosti za dvostranske stike in vprašanja v zvezi z obstoječimi dogovori. Druga delavnica bo zadevala virtualne učilnice. Katerina Dara bo to organizirala ob pol štirih v isti dvorani. Zasedanje se bo pa začelo tukaj v 245, zadevalo pa bo pan Afriški forum za tolmačenje. Pan si je govorila o strasti za tolmačenje, mislim, da ima tudi Olga zelo veliko strasti za to in sedaj bo spregovorila o globalnem omrežju odličnosti za prihodnost. Izvolite. Merci, Suzanne. Najlepša hvala, Suzanne. Menim, da po tej odlični predstavitvi, ki jo je podala Petsi, nima smisla dolgo govoriti. Vse je povedala. Sama bi dejala, da sem prav tako strastna kot ona. Čutim strast od tega poklica. In to do te mere, da tisti, ki eh, me ne poznajo in ko me vprašajo, kaj počnem, kakšen je moj poklic, vedno rečem, da sem tolmačka. In mislim, da sem se na tem področju upisala zlatimi črkami. To je poseben poklic v nekem posebnem svetu. Pogosto, ko obiščem mlade študente na univerzah, katerim prav tako želim predati to strast, rečem, da ta poklic od vas zahteva, da analizirate sporočilo. Le tako boste lahko komunicirali. Ta poklic od vas zahteva, da vidite in začutite, kaj želi govornik povedati. Obenem pa je to poklic, ki ga številni ne priznavajo v dovolj veliki meri. Ne poznam veliko poklicev, v katerih lahko kdorkoli reče, da je prevajalec ali pa tolmač. Naprimer, če ste pravnik, tega ne morete dejati. Če ste zdravnik, tega ne morete dejati. vseeno pa lahko kdorkoli reče, sem tolmač, sem prevajalec. In to ima zelo slabe re, uh, učinke na poklic kot takšen. Kot je dejala Peci, je dovolj zgolj ena napaka, eno slabo tolmačenje, ki ga slišimo in naenkrat bomo mislili, da tolmačenje tako ali tako ni pomembno. Po toliko letih v tem poklicu sem še vedno šokirana, ko vidim, da nekdo, ki pripravlja obširno konferenco, pomisli na vse elemente, na dvorano, na eh, tehnično podporo, eh, na hrano, na druge dejavnosti. Ne pomislijo pa na tolmačenje. Na to pomislijo v zadnjem trenutku. In ker so s tem povezani določeni stroški, se odločijo za vrčevanje. Ne zahtevajo, na primer, eh, dajte nam štiri dni staro meso in bomo tako zmanjšali ceno za catering. Ne. Ponudnike tolmačenja vprašajo, če bi lahko namesto šestih tolmačev najeli eh, štiri, če bi namesto sedmih ur lahko delali devet ur. To naredijo in sama se sprašujem, zakaj. Morda zato, ker je, kot smo slišali, angliščina tako razširjen jezik, da tolmačenje ni več potrebno. ali tolmačenje postaja nekaj, kar nam je pač v navadi. Ne vem. Ampak to ne drži. Profesorica Gallagher nam je povedala, da manj kot 50 odstotkov evropejcev angliščino razume in govori dovolj dobro, da se lahko sporazumevajo. In če obiščete nekatere države v Evropski uniji, lahko vidite, da manj kot 20 odstotkov prebivalstva razume angliško. Ali želimo resnično izključiti vse te, vse te državljane iz razprav, jim usiliti en sam jezik, eno samo razmišljanje sedaj, ko si vsi zastavljamo vprašanje glede nezanimanja državljanov za politiko, zakaj ljudje ne gredo na volitve, zakaj ne volijo, zakaj se ne udeležujejo razprav, ali jih resnično želimo v tem trenutku izključiti, ali želimo, da slogan Evropske unije združeni v raznolikosti postane staromoden, odveč, in ko slišimo, da vsi govorijo angliško. Angliščina je prvi jezik. Pozabljamo na to, da je angliščina prvi tuji jezik. Brez dvoma ni prvi jezik z vidika števila govorcev na planetu. Morda je to kitajščina. pravijo mi, da je nesmiselno spreminjati ta zgodovinski razvoj. Ampak zgodovina nas je naučila, da je že obstajalo več umestnih jezikov. Arameščino smo imeli, grščino, latinščino, francoščino. Sedaj je ta jezik angliški jezik ampak v spreminjajočem se svetu, v katerem prihaja do nenehnih sprememb, se lahko zgodi marsikaj. Ne vemo, kaj bo prineslo naslednjo stoletje, ne vemo, kateri bo umestni jezik takrat, v prihodnosti. Kdo bi lahko rekel, da bomo po revoluciji industrijski revoluciji, znanstveni revoluciji ponovno iskali vero in religijo. Te globalne vasi ne moremo nadzirati in z njo upravljati tako, da izključimo velik del državljanov iz tega. Gibanje državljanov in ne zgolj zaradi turizma, ampak tudi zaradi humanitarnih razlogov, zaradi naravnih nesreč, zaradi migracij. V tem času nimamo veliko držav, ki so etnično gledano čiste. Ni več države, v kateri se govori, govori zgolj en sam jezik, v kateri vsi državljani govorijo en sam jezik ali lahko v tem okviru pozabljamo na jezikovne poklice, ki edini zagotavljajo ustrezno obravnavo te javnosti, teh državljanov. Ali lahko državljanom ene države omogočimo, da živijo v drugi državi, brez da bi se lahko uh, izražajo v lastnem jeziku, če morajo naprimer pred sodišče, če morajo obiskati bolnišnico naprimer, pa ne morejo povedati v lastnem jeziku, kakšni so simptomi, ki jih doživljajo. To ima stroške, vse to ima stroške, to je res. In to je strošek demokracije. Pred nekaj leti je podpredsednik komisije dejal takole. Novinar mu je dejal, prevajanje in tolmačenje sta, stane ogromno časa, vse to je treba odpraviti. In ta podpredsednik komisije je dejal, volitve imajo prav tako visoke stroške. Kaj predlagate potem? jeziki morajo biti v srčiki gospodarskih dejavnosti. Če podjetja in gospodarske subjekte vprašate, kateri je najpomembnejši jezik za gospodarske transakcije, kateri je tisti jezik, ki ga resnično potrebujete, kaj bodo odgovorili? To je jezik kupca. To ni globalni jezik. In trgovci se tega dobro zavedajo, podjetja se tega dobro zavedajo. V moji državi, na primer, lahko vidite, da imamo sedaj v trgovinah cenike in brošure ne v angleščini, ampak v ruščini. Ali pa na Cipru, kjer je praktično vse v ruščini, zaradi trgovine. In počasi najdemo tudi kitajščino. Ta jezikovni poklic in mislim, da je to potrdil tudi dr. Weibel, ima prihodnost. Vsak ima seveda svojo vlogo in te vloge moramo jasno opisati. Ljudje pogosto ne vedo, kakšna je razlika med prevajanjem in tolmačenjem. Ne vedo, kakšna je razlika med konferenčnim tolmačenjem in drugimi oblikami tolmačenja za potreba, potrebe skupnosti. Vse te razlike je treba razložiti. In kot je dejala Peci, moramo povedati, da tolmačenje ni zgolj znanje jezikov. Tolmači niso slovari na dveh nogah. Pogosto me vprašajo, eh, kako prevedemo to oziroma kaj to pomeni v grščini, kaj to pomeni v španščini. Ne vem, našla bom način, kako to pretolmačiti, kako predati sporočilo. Ne poznam pa vseh besed, v vseh slovarjih, vseh jezikov, ki jih govorim. In na to ljudje čudno pogledajo, kakš, kakšen tolmač pa ta človek je. Mislim, da ima ta poklic prihodnost. V to sem popolnoma prepričana. Če pa naj bo to svetla prihodnost, potem potrebujemo vašo pomoč. Zato smo se odločili, da oblikujemo ta globalni forum. Mednarodne organizacije ne morejo upravljati svojega dela brez vas. Mi ne moremo upravljati našega dela brez, da vam razložimo, kakšno raven profesional, profesionalnosti zahtevamo. In da ta raven znanja ne odraža vedno ravni, ki se jo zahteva za to, da nekdo dobi diplomo, da nekdo konča izobraževalni proces. Zato moramo sodelovati. Zato, da bomo vsi razumeli težave in zahteve drug drugega. To je nujno potrebno. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bomo v tem poklicu, ki ima prihodnost, ustvarjali nove ljudi, ki bodo preprosto brezposelni. Mi bomo potrebovali tolmače, vi boste pa ustvarjali tolmače, ki bodo brezposelni. Zato je ta forum potreben. Že dolgo velja, da naprimer inženirji sodelujejo z industrijo, opravljajo tečaje in industrija jim pove, kakšno raven znanja potrebujejo. In to poskušamo mi narediti v tem okviru pojasniti želimo vrednote, na katerih gradimo in ravni, ki jih pričakujemo. Včasih se morda kaj zdi jasno kot beli dan. Vseeno pa je to potrebno. Pec je govorila o tako imenovanih maternih jezikih, o jeziku, v katerih se tolmač izraža. Za vas, univerze, je zelo pomembno, da svojim študentom poveste, da obstaja določena etika, določena morala. Ne moremo tolmačiti kar v vsakem jeziku. Jezik, ki ga uporabljamo pri tolmačenju, uokvirja naše misli. In ta okvir mora biti primeren tem mislim. Ne sme spreminjati vsebine misli. Kaj to pomeni? Tolmač, ki dela z jezikom, ki ga ne obvlada popolnoma, ne more izraziti končnega proizvoda. Pove zgolj to, kar mu omogoča ta okvir, ki ni dovolj dober. In to so vsa vprašanja, na podlagi katerih sem se odločila, da vzpostavim ta forum. Po mojem mnenju je to edina možnost, da naredimo korak naprej pri tem poklicu. V preteklosti smo imeli dialog. Zahvaljujem se strokovnjakom, ki so nas obiskali, zahvaljujem se tistim, ki eh, so podali svoje predstavitve. Pripravljeni so bili da odgovarjajo na vaše vprašanja, na vaše komentarje. Le tako, le s pomočjo dialoga, ki smo ga sprožili, lahko namreč skupaj nadaljujemo. Pred približno 20 leti je oseba, ki je tudi danes tukaj v naši sredi, Noel Mojle, naučila, kaj treba narediti. Podal je idejo o Evropskem magisteriju za konferenčno tolmačenje. Zelo sem bila navdušena nad to zamislijo in na to smo jo prevedli v resničnost. Ta naš otrok je zdaj odrasel, praktično ne potrebuje več staršev. To je zgodba o uspehu. To je svetovna zgodba, svetovno poznana zgodba. Na začetku pa smo začeli graditi v Evropi in to je škoda, zato ker vsi živimo v globalni vasi. Nihče ne more dan danes dejati, da je lahko zadovoljen 24 jeziki v Evropi, kljub temu, da bi jih naj bilo že tako ali tako veliko. Z Lizbonsko pogodbo je Evropski parlament postal izjemno pomemben akter na globalni ravni. Zato sodeluje z drugimi zbori, z drugimi parlamenti in združeni. Naprimer s predstavniki držav AKP, s panafriškim parlamentom, z Euromedom. kjer se uporabljajo arabščina, hebrejščina, turščina. Na zadnje smo stopili v stik še z Euronestom. Se povezali z državami na vzhodu, kjer je še posebne, pose, posebej pomembna ruščina. Vedno več potrebujemo teh jezikov. Jezikov, ki jih včasih nismo videli druge kot v OZN in zahvaljujem se kolegom iz te institucije. Na njih gledamo kot na sodelavce, ne na konkurente, nasprotnike seveda vsi iščemo nove tolmače, tako mi kot tudi oni. In zato smo vsi veseli sodelovanja z univerzami. Vsi imamo iste cilje, isti memorandum o razumevanju. Mislim, da je nastopil čas, da ustvarimo neko novo oznako. In to bo mednarodni magisterij za konferenčno tolmačenje. In v ta sistem moramo vključiti mednarodne jezike, ki jih ne moremo vključiti v Evropski magisterij za konferenčno tolmačenje. To še ne pomeni, da bomo pozabili na evropski magisterij, seveda ne. To je naš prvorojenec. Ko dobimo drugega otroka, to še ne pomeni, da prvega nimamo več tako radi. Ravno nasprotno. Prvorojenec pomaga drugorojencu pri odraščanju. Želimo le odpreti vrata v to veliko družino vsem univerzam. Evropski jeziki, neevropski jeziki, skupaj v eni sami družini, ker velja zgolj en kriterij - kakovost. Vsi tisti, ki se strinjajo z načeli iz memoranduma o razumevanju, so in bodo dobrodošli v tej novi družini. Ne bomo pa pozabili na evropski magisteri. In to je jasno. Ne izbiramo med enim ali drugim. Izbiramo oba. Evropski jeziki in evropske univerze lahko sodelujejo z roko v roki z ruskimi, kitajskimi in drugimi univerzami. To je začetna razprava. Ampak o tem se bo treba pogovarjati več in poglobljeno. Danes pred vas dajem idejo načelo. Prosim pa vas za pomoč. Evru Didiker, ki je že del mreže Emci, sem povabila, da pomaga pri koordinaciji vzpostavitve tega novega omrežja združiti želimo za misli vseh, vseh univerz, vseh stakeholderjev, vseh deležnikov. Nekateri od naših kolegov imajo ogromno izkušenj jeziki, ki jih mi ne poznamo. Peci, se spozna praktično na vse jezike v svetu. Mislim, da mi je enkrat rekla, da se ne spomni nobenega jezika uh, v svetu, ki ga enkrat v preteklosti ni uporabila. Želimo sodelovati z vsemi tolmaškimi službami in ustanovami, ki želijo spodbuditi ta poklic in zagotoviti njegovo prihodnost. Zato pa je bistvenega pomena kakovost. Če ni kakovosti, potem smo predragi. Potem to ne služi ničemur. Če zagotovimo kakovost, potem ima poklic svetlo prihodnost. Danes torej ponujam to sporočilo upanja želim ustvariti novo omrežje. In želim, da vzpostavimo to omrežje skupaj z vsemi univerzami, ne zgolj tistimi, ki ste tukaj, ampak tudi drugimi rektori in drugimi predstavniki. Sodelovati moramo tudi z vodjami tolmaških služb, ki želijo sodelovati v tem omrežju. upam, da bomo tako lahko črpali navdih iz vseh izkušenj, ki jih imamo in imate. Vsi jeziki imajo namreč skupna načela, skupne vrednote. Tolmačenje je globalen poklic. Dobro veste, da je to poklic, ki se izjemno hitro spreminja. Tolmač, ki ima sedaj v tem trenutku svoj poklic in domicil v Evropi, lahko ta domicil hitro prenese nekam drugam, se preseli. Vsi pa gradimo na istih kriterijih kakovosti in poklicne etike, ki jih je izpostavila Peci. Graditi moramo na teh temeljih, tako da bo ta poklic imel svetlo, priho svetlo prihodnost in da se bo razvijal. Rada bi se vam zahvalila, da ste mi pomagali svojo prisotnostjo uresničiti te sanje. Upam, da bodo te sanje zaživele na enak način, kot je uspel in odrastel naš prvorojenec. Ne na zadnje bi se rada seveda zahvalila še tolmačem. In to je jasno. Z njimi, za njih in zaradi njih je vse to mogoče. Prosim za aplaus za tiste, ki so danes tukaj z nami in tudi za tiste, ki jih danes ni. Prosim vas tudi, da se z aplauzom poklonimo vsem asistentom, ki so skrbeli za akreditacijo, ki so vas vodili po teh zapletenih hodnikih, ki so vam pomagali pri vaših težavah. Hvala tudi tehnikom, ki so vam pomagali pri vaših predstavitvah. Hvala naši enoti LSU za pomoč pri glasovanju. In na zadnje, ter predvsem, hvala tudi Izabeli in Suzan, ki sta bili bistvenega pomena za razvoj tega projekta. Več kot dve leti trdo delata. zato da bi uresničili to našo idejo. V zadnjih tednih smo bili nenehno v stiku. Poskušali smo zagotoviti to dvorano, poskrbeti za tiste, ki so se nam pridružili v zadnjem trenutku in tako dalje. Bili sta kot dobri vili diskretni in tihi, ampak brez dvoma bistvenega pomena. Za vse te kolege vas še enkrat prosim za aplaus. Enfin, je vais demander. Na koncu bi tisti, ki bo prevzela vajeti iz mojih rok, rada dejala, naj se nam pridruži tukaj za omizjem, da jo spoznate še vsi ostali. Agnieszka Walter Drop, ki je žiska. Agnieszka Walter Drop, ki je bila do sedaj v taboru uporabnikov, od sedaj naprej pa bo prevzela vajeti te naše skupnosti. Nek vodja tolmačev mi je nekega dne dejal, veseli me, In to je bilo nekaj, dne, nekaj dni po nesreči Koste Concordije. Kapitan te ladje je, je bil gospod Sketino. Dejal je, ta tolmač, da je vesel, da ima kapitanko, ki ve, kam plujemo. To ladjo bom sedaj predala kolegici. Nič kaj dosti ne bom povedala, ker ponavadi ne mečemo cvetja samemu sebi, ampak to je ladja, ki deluje dobro. In prepričana sem, da se boste vsi vi tukaj v dvorani kmalo vrnili na nov globalni forum. Najlepša hvala.